Ja, wir nehmen unsere Beratungen wieder auf. Ich begrüße Sie. Nadaljevali bomo z razpravami. Lepo pozdravljeni na popodanskem delu sestanka. Posebej lepo bi rada pozdravila generalne, um, predstavnike generalnih direkcij, gospoda Ruteja za migracijo in notranje zadeve, gospod Zuka za človeške vire, gospoda servis, Manservizija, generalne direkcije za, za sodelovanje in razvoj in gospoda Plevo kedi za kmetijstvo in razvoj podeželja. Vsaj gospod Manservisi se nam bo verjetno še pridružil, kaj ne da. Lepo pozdravljeni torej. Veseli nas, da ste danes z nami. Naš poročevalec je gospod Joachim Celer. Kdo želi začeti? Like Kdo bo prebil let? Ja, ja, Er, er darf das größte Portfolio verwalten. Gospod Pleva upravlja z največjim eh, portfeljem. Would you, would you like to, to make some introductory to Bi radi podali nekaj uvodnih eh, pripomb, kajti drugače vas bomo začeli kar takoj zasliševati, kakor želite. I'll be very happy to make, uh, very... Z veseljem podam eh, nekaj pripomb na samem začetku. Najprej najlepša hvala za priložnost, da nakratko pri predstavim letno poročilo o dejavnostih za GD Agri in da odgovorim na vaše vprašanja. Razrešnica za leto 2015 eh, in eh, pregled dela v zagotavlja dober pogled v delo GD Agri in upam, da bomo dosegli vaše zahteve glede objektivnosti, preglednosti in doslednosti. Trenutna SKP je že začela verjati, se spomladi 2015 so se začela tudi neposredna plačila in informacije o tem bodo na voljo v letnem poročilu o denajavnostih leta 2016. Vsi razvojni programi so bili odobreni v letu 2016. 15 in sedaj te programe izvajajo države članice. Znižanje cene mleka so, je privedlo do krize v Evropski uniji, kar je zahtevalo tudi ustrezen odziv. In komisija je zagotovila 500 milijonov evrov za podporo kmetom, ki pridelujejo mlečne izdelke. Če upoštevamo celotno podporo Za celoten trg je komisija zagotovila več kot 1,5 milijona evrov za to, da bi se odzvala na krizo na trgu. Skupna kmetijska politika je zelo relevantna za to, da zagotovi varno prihodnost, da zagotovi ohranitev podeželja in da ustvari varna delovna mesta, tako da ljudje lahko ostanejo na podeželju. Skupna kmetijska politika prispeva tudi k varovanju okolja na ruralnem območju in se bori proti podnebnim spremembam. Gedi Agri um, ocenjuje, da je stopnje napake v navezavi na SKP pri neposrednih plačilih 2,2 uh, um, odstotka, kar znaša 78 odstotkov vseh izdatkov splošna stopna napake pa znaša 1,47 odstotka. Seveda moramo še delati na tem, da izboljšamo stopnjo napake in da jo znižamo za programe za razvoj podeželja, kajti tam je stopnja napake še dokaj visoka. Skupno kmetijsko politiko upravljamo v skladu s finančnimi pravili. Ugotavljamo, da so pomakljivosti odpravljene. Zaradi spremljanja strani komisije so države članice tudi uvedle spremembe in dosegle rezultate. Najlepša hvala. Naj povem, da naj, vedno najprej preberem vaše letno poročilo. Tako, v skladu za logiko glede velikosti portfelja bomo sedaj dali besedo gospe Suka. Prosim. We, yeah, ja, okay, we can, we can Lahko pa damo besedo tudi poročevalcu najprej. Prosim, Joachim. Das, uh... Najlepša hvala. Hvala tudi gospodu Plevi za obrazložitve. Leto 2015 je bilo posebno leto. Neposredna plačila so se začela izvajati pravočasno. Na voljo so tudi številke in izplačila za projekte iz drugega stebra. In kot, je, kot velja za kohezijsko politiko, so tudi tu plačila bila izplačana na podlagi predhodnega programskega obdobja cilj skupne kmetijske politike je izboljšati premožensko stanje kmetovalcev. Osredotoča se na to, da bi se nekoliko manj osredotočali na mehanizme eh, za cenovno podporo. Zaradi izunanje političnih eh, dogodkov, naprimer zaradi uh, um, embarga Rusije in zaradi ustavitve trgovine v primeru nekaterih kmetijskih proizvodov pa je prišlo do krize, naprimer pri mlečnih proizvodih, pri samem mleku. Na to so sledile pripovedi glede mm, svinjine, tudi tu je bila ponudba večja kot popraševanje in na to so bili sprejeti ukrepi. Zastavlja pa se vprašanje, ali imamo pregled na tem, koliko kmetov je v letu 2015 eh, izgubilo svoje delovna mesta zaradi krize na področju mleka in eh, svinjine. Ali generalni direktor meni, da skupna kmetijska politika, katera namen ni več eh, zagotavljati ustreznih cen, ali ta sedaj res ustrezno zagotavlja pravo dohodkovno podporo za kmete. V letu 2015 ste izvajali tudi eh, novo reformirano skupno kmetijsko politiko. Zanima me, kako je z ukrepom eh, ekologizacije. Ali je to prispevalo k manjši stopni napake? Zanima me tudi, ali je generalna direkcija Agri kaj storila za to, da bi se izognili prekomernemu prenašanju določb v nacionalno zakonodajo? Ali ste si prizadevali za poenostavitev postopkov? Stopnja zaposlenosti se je v sektorju kmetijstva povečala na 63 odstotkov. Zapisali ste, da je do povečanja zaposlenosti prišlo predvsem zaradi sprememb v skupni kmetijski politiki in da to ni rezultat kohezijske politike ali nacionalnih in regionalnih ukrepov. Toliko za enkrat. Imam sicer tudi nekatera nadaljna vprašanja, ampak ne bi želel govoriti samo o kmetijstvu. Okay. Najlepša hvala, gospod generalni direktor. Gospod Pleva, prosim. Najlepša hvala za ta vprašanja. Najprej glede izgube delovnih mest. Izgube delovnih mest zaradi krize na področju cen. Skupna kmetijska politika je zagotovila veliko priložnosti in orodi za to, da se kmetje spopadajo s krizno situacijo zelo smo se potrudili in uspešno, da smo zagotovili nove trge po ruskem embargu. Zagotovili smo nove trge za izvoz omenjenih proizvodov. Izvoz vseh kmetijskih proizvodov v letu 2015 je bil višji, kakor v letu 2014, kljub eh, krizi. Tako da je bilo nekaj priložnosti za to, da ohranimo določenje določeno raven cen. Na voljo je bila tudi varnostna mreža. Uvedli smo tržne intervencije. Situacija se je začela izboljševati predvsem letos. Nimamo pa statistike glede tega, koliko kmetov se je odločilo, da bodo prenehali z svojimi dejavnostmi. Če si pogledamo naravo kmetovanja, Ugotovimo, da če pride do težave v enem sektorju, se kmetje pogosto preusmerijo, preusmerijo svojo proizvodnjo in poskušajo proizvajati proizvode, ki so bolj konkurenčni in ki se bolje odrežejo na trgu. Tako da takšnih informacij nimamo, ampak nasplošno so kmetije dokaj odporne in se lahko spopadajo s takšnimi motnjami na trgu. Treba jo omeniti, da so kmetje prav tako prejeli znaten delež prihodkov iz eh, neposrednih plačil. Neposredna plačila so bila razdeljena pravočasno in so povprečno znašala 40 do 45 odstotkov prihodkov kmetov tako da smo že zagotovili določeno stabilnost prek SKP za kmete, tako da so se lahko spopadli s to težavno situacijo. Na voljo pa so tudi druga orodja za stabilizacijo prihodkov. Nekatere države članice in nekatere regije zelo dobro izkoriščajo te možnosti. Kot sem dejal, vsej ukrepi, ki smo jih eh, sprejeli, sedaj eh, kažejo rezultate. Predvsem opažamo, da cene mleka sedaj rastejo, predvsem ko gre eh, za mleko v prahu ali pa eh, za sir in maslo. Vidimo, da so prihodki iz mlečnih proizvodov za kmete sedaj nekoliko bolj donosni. Tako da skupna kmetijska politika je znatno prispevala k situ, sta, stabilizaciji situacije na trgu. Kot rečeno, je bilo zagotovljenih tudi 1,5 milijarde sredstev za to, da bi podprli kmete. Sedaj pa glede ekologizacije. Imamo prvo poročilo glede ekologizacije. To poročilo kaže, da ekologizacijo uporabljajo vse države članice in več kot 72 odstotkov kmetijskih površin zaobjema ustrezne okoljske prakse. Pri zelenitvi je to približno 72 odstotkov. Tu gre naprimer za površine ekološkega pomena. Zahtevali smo, da kmetje 5 odstotkov svojih zemljišč namenjamo nasprotujejo temu ukrepu. In podatki, ki smo jih pridobili od držav članic, kažejo, da je ta odstotek 9, eh, kar je veliko več, kot smo si obetali. Učinek ekologizacije na mm, stopnjo napake. Ekologizacija je bila uvedena leta 2015, tako da v letnem poročilu za leto 2015 še nimamo možnosti, da bi ugotovili, kakšen je bil učinek seveda pa situacijo spremljamo in opažamo nekatere pomankljivosti. Te pomankljivosti smo že opredelili in države članice smo prosili, da pripravijo akcijske načrte in da jih začnejo izvajati, tako da sedaj spremljamo izvajanje akcijskih načrtov, tako da je situacija pod nadzorom, tudi ko gre za ekologizacijo. Glede poenostavitve. Treba je omeniti, da je komisar že sprejel veliko ukrepov, da bi poenostavil politiko v skladu z pooblastili, ki jih je prejel od eh, predsednika komisije. Ko gre naprimer za tržene ukrepe, bomo zmanjšali eh, število delegiranih aktov in izvedbenih aktov in sicer na samo 200 zakonodajnih aktov, tako da bomo poenostavili zadeve. Pri ekologizaciji smo se odločili, da bo na voljo samo en svežen. Lani smo pripravili smernice, s katerimi kmetom pomagamo pri izvajanju ukrepov. Trenutno razpravljamo tudi o delegiranem aktu, ki bo zagotavljal poenostavitev 15 različnih elementov ekologizacije. To bomo pripravili v okviru enega delegiranega akta. Nekaj ukrepov je vsebinsko zelo obsežnih. So pa za te ukrepe zaprosili tako države članice kot predstavniki sektorja. Izkoristili smo tudi možnosti iz uredbe Omnibus in smo šli celo nekoliko dlje. Še dodatno smo poenostavili nekatere elemente skupne kmetijske politike in sicer tako, da smo poenostavili temeljni akt. Poenostavitev je torej glavna prednostna naloga naše komisije pri izvajanju tega svežnja. Najlepša hvala. Kolega Liberacki želi besedo. Prosim. Najlepša hvala, gospa predsednica. Pregovoril bom v polščini, ker tudi gospod Pleva izvrstno razume polsko, tako da se lahko neposredno sporazumeva. Gospod Pleva, najlepša hvala za podane informacije. Najpomembnejša vprašanja je zastavil že naš poročevalec, tako da jih ne bom ponavljal. Vsi vedno izpostavljamo, da se je treba boriti proti visokim stopnjam napak na področju kmetijstva. Gospod eh, generalni direktor, leto 2015 je bilo drugo leto, no, v katerem je veljala nova finančna perspektiva. In ravnotežje med neposrednimi plačili in plačili iz drugega mm, stebra so bila nekoliko drugačna. Sploh, ko gre za devet držav članic, ki so mm, pristopile mm, v letu 2004. Zanima me, ali so, bile izpolnj, so bila izpolnjena pričakovanja glede neposrednih plačil. Drugo vprašanje se glasi, ali so na voljo kakršnekoli ocene glede tega, kako je drug, trenutni drugi stebr spremenil eh, situacijo v državah članicah, kakšen je bil njegov učinek na delovna mesta v kmetijstvu. Ali drži, da se je število delovnih mest zmanjšalo zaradi mehanizacije v kmetijskem sektorju? Ali so bila nova delovna mesta morda vzpostavljena v, bolj v storitvenem sektorju na področju kmetijstva? Ali so torej nova delovna mesta migrirala v sektor storitev? No, mi bi seveda radi, da bi ohranili ravnoteže pri vzpostavljanju novih delovnih mest. Izpostavil bi še krizo cen. Ali komisija razlikuje pri povišanju cen med različnimi proizvodi, ko gre za naprimer zelenjavo ali pa sadje? Občutek imam namreč, da je treba diferencirati obravnavo nihanja cen v državah članicah. Na Polskem je prihajalo tudi do zamud pri izplačilu neposrednih plačil kmetom. Ali komisija ali GDA gre ve, zakaj je prišlo do zapoznelih plačil? Kajti na polskem je prišlo do mnenja, da komisija pač ne izpolnjuje več svojih obveznosti. Hvala. For, for of... Najlepša hvala za ta nabor vprašanj. Na začetku bi se rad eh, dotaknil točke, ki jo je izpostavil gospod poročevalec in je tudi povezana s tem področjem, ki ga je omenil gospod Liberacki. Mislim, da gre tu za vsebinsko razliko med izvajanjem skupne kmetijske politike in regionalne politike. Mi smo začeli zagotavljati pomoč kmetom v okviru podpore za razvoj podeželja in vsi programi so bili odobreni v letu 2015. In uh, takrat smo začeli tudi z realnimi izplačili sredstev v okviru programa za razvoj um, podeželja. Je pa nekaj elementov v tem programu, ki so večletne narave in se nanašajo naprimer na okoljske ukrepe. In um, s temi ukrepi je treba nadaljevati. Do sedaj smo za programe razvoja podeželja porabili 11,6 milijarde evrov iz eh, proračuna od leta 2014 do 2020 in eh, prvotno je bilo zato predvidenih 42 eh, milijard za celotno obdobje. Tako da gre za znaten delež, ki ga namenjamo razvoju podeželja. Glede strukturnih sprememb in spremembe razmerja med neposrednimi plačili in plačili v okviru razvoja podeželja. Naj povdarim, da nova politika državam članicam daje nekoliko fleksibilnosti, kar pomeni, da lahko sredstva prenesejo iz drugega stebra v prvi ali pa obratno in številne države članice so se odločile, da prenesejo sredstva iz prvega stebra v drugi stebr. To ne velja za Polsko, ki je uporabila to fleksibilnost in je 15 odstotkov neposrednih plačil prenesla v prvi stebr. Vendar, če pogledamo številke na splošno, če pogledamo celotne zneske, je bilo več sredstev prenešenih iz prvega stebra v drugi stebr, kar je pozitivno. Drugi stebr je namreč namenjen predvsem modernizaciji in okoljskim ukrepom. Nekoliko prezgodaj je še ugotavljati, kakšen učinek ima to spremenjeno razmerje med neposrednimi sredstvi in programi za razvoj podeželja. Prezgodaj je ocenjevati učinek na kmete. Podrobnejše in informacije pa bomo lahko zagotovili na podlagi enotnega sistema za nadzor upravljanja in izvajanja, ki smo ga vzpostavili ob sprejemu te politike. Takrat bo na voljo analiza in pregled, torej v letu 2017 in 2019. Analiza bo zaobjela različna področja politike glede delovnih mest. Govorili smo o zaposlovanju v podeželskih območjih. V letnem poročilu o dejavnosti imamo ključne kazalnike uspešnosti. Je pa res, da so morda drugi sektori bolj kompleksni kot kmetijstvo. Je pa kmetijstvo ključnega pomena zato, da ohranja pri življenju podeželski razvoj. Predvsem, ko gre za območja z naravnimi omejitvami. Tehnološki napredek in inovacije same po sebi načeloma znižujejo neposredno, neposredne možnosti zaposlitve v kmetijstvu. Glavni namen pa je, da ohranimo delovna mesta v podeželskih območjih. Naša politika je večinoma prispevala k stopni zaposlenosti v podeželskih območjih. In prav zato V našem letnem poročilu o dejavnosti najdete tudi ta mm, ključni kazalnik uspešnosti. To je pomembno v luči krize, ki poteka od leta 2009. Eh, in tudi v luči trenutnih kriz vidimo, da se zadeve nadaljujejo. Glede cen, ki jih plačamo kmetom. Intervencijske cene na ravni Evropske unije so res da enake za vse države članice. Torej, intervencijske cene za mleko v prahu ali pa maslo so enake v primeru intervencije. Nimamo pa takšne enotne cene, ko gre naprimer za sadje in zelena, zelenjavo, ker je veliko odvisno od kakovosti in stroško proizvodnje ter od lokalnih trgov cena, ki jo torej doseže kmet na lokalnem eh, trgu ali na regionalnem trgu, je torej različna in to je nekaj običajnega. Treba se je torej zavedati, da na cene vpliva več dejavnikov. Pomembno pa je, da vedeti, da v primeru intervencij pride do mm, enakovrednih intervencij na celotnem notranjem trgu. Glede neposrednih plačil na polskem, države članice lahko mm, uporabijo ne, neposredna plačila od 16. oktobra 2016 do junija prihodnje leto brez kazni. To je pravilo, ki nasplošno velja za mm, neposredna pričila, tako da do konca junija ni prišlo do nikakršnih zamud. Seveda pa je za kmete pomembno, da ta sredstva prejmejo čim prej. Nekatere države članice so lahko ta neposredna plačila izplačale že čisto na začetku obdobja, torej novembra, decembra ali januarja, druge pa to lahko storijo to šele bolj ob koncu obdobja. In verjetno je to tista težava, o kateri ste govorili v primeru Polske. Hvala. Najlepša hvala, gospod Vojan. Uh, thank you, Chair. Can I also thank the uh, uh, Director General? Najlepša hvala, predsednica. Najlepša hvala generalnemu direktorju za predstavitev in za odgovore, ki jih je zaenkrat podal na vprašanja, ki smo jih zastavili. Kot ste dejali, gospod uh, direktor, je skupna kmetijska politika še vedno pomembna politika Evropske unije, tako da sem presenečen, da je velik, da je velik delež kmetov v Združenem kraljestvu uh, Eh, glasovalo za izstop iz Evropske unije. Približno 40 odstotkov kmetov iz Združenega kraljestva je glasovalo za odhod. Pa tudi oni priznavajo, da je skupna kmetijska politika zelo pomembna za njih. Um, verjetno to sicer ni najbolj relevantno, ampak se mi zdelo primerno, da to omenim že sedaj. Hvala za pripombe, ki ste jih podali glede prenosa iz prvega v drugi steber ali obratno. Res je, potrebno je zagotoviti več analiz. Treba je preveriti, ali je to vplivalo na kmete in ali je to imelo vpliv na širšo podeželsko skupnost, ali je ta morda imela koristi od sprememb. Druga točka, ki bi jo izpostavil, je točka, ki ste se dotaknili vi, gre za ključne kazanike uspešnosti. Tu se imamo v mislih štiri glavne glede prihodkov, cene m, mm, blaga, cene surovin in m, mm, delež, ki se uporabi za okoljske ukrepe in stopnja zaposlenosti v podeželskih območjih. Tudi to ste omenjali. Ti kazalniki sedaj veljajo in vsi vedno govorimo o tem, da se um, odmaknemo od eh, merjenja skladnosti k merjenju uspešnosti. In ključni kazalniki uspešnosti so v tem kontekstu, po mojem mnenju, dobra zamisel. Ali so ti kazalniki uspešnosti dovolj, bi si lahko zamislili še kakšnega, zato da bi merili, naprimer, revščino v podeželskem območju, ker veliko eh, podeželskih regij drži trpi zaradi revščine. Pa tudi dostop do storitev bi bil zanimiv kazalnik. Um, veliko ljudi na podeželju nima dostopa do dobrih storitev. Lahko bi razmislili tudi o tem, da bi spodbujali mlade, da sodelujejo v kmetijstvu. To so moje spontane ideje. Zanima me, ali tudi vi razmišljate o nadaljnih ukrepih, tako da bi lahko merili tako uspešnost kot skladnost. Hvala. Thank, thank you for, for this. Hvala za ta vprašanja in za pripombe. Ne bom sedaj komentiral Brexita in izide glasovanja o tem, kar zadeve kazalnike, pa želim povedati naslednje. V poročilu o dejavnostih smo se odločili, da se bomo osredotočili na ključne kazalnike politike torej smo predstavitev smo se smo osredotočili na ključne politične kazalnike, ampak v kontekstu um, ocene želimo seveda tudi um, spregovoriti o celotnem sistemu vrednotenja, ki deloma deluje, eh, ki zdaj tudi že deluje in sicer um, pridobimo veliko informacij o naših politikah in na osnovi tega pripravimo poročila, evalvacijska poročila, naprimer um, evalvacija um, politike um, zelenitve in tudi druge, druge sektorske politike. Um, in države članice nam pošiljajo prispevke, vendar naše vrednote ne bo torej naknadno, tem, ki jim bo temeljilo na realnih podatkih in informacijah. In seveda eh, bomo z odborom radi delili um, tudi druge kazalnike, kazalnike uspešnosti, kazalnike ali tudi podrobne informacije o tem, koliko novih delovnih mest je možno ustvariti. Imamo tudi predhodna vrednotenja, naprimer za eh, razvoj podeželja eh, približno 120 tisoč novih eh, delovnih mest na področju kmetijstva. Ampak to, kar je najbolj pomembno, je naknadno vrednotenje. Torej vse te informacije in vse ta vrednotenja bodo opravljena. In seveda vam bomo radi predstavili rezultate tega dela na pri poročilu o naslednjem, pri naslednjem letnem poročilu o dejavnostih. Ne vem, ali je možno pokriti tudi vprašanje revščine, kajti revščina ima številne dejavnike in to eh, presega eh, politiko eh, skupne kmetijske politike torej skupno kmetijsko politiko. Potem ste vprašali glede prenosa med obima stebrama. Um, popolnoma se zavidamo, katere države članice so iz prvega stebra prenesle, koliko denarja v drugi stebr in kakšne so posledice tega, ampak potrebujemo malo več časa za oceno tega. Želim samo povedati, da nova da so nova neposredna plačila bila izvedena 2015 in um, in letos šele od 16. oktobra naprej, tako da je prepozno um, oceniti te spremembe pri um, neposrednih plačilih, na vsak način pa bomo to nadoknadili. Um, še eno kratko vprašanje imam in prosim za kratek odgovor. Videli smo, da tako pri neposrednih, pri neposrednih poloči, plačilih um, da bolje ocenjujete delo eh, služb na kraju samem, ali se je izboljšalo delo uh, teh služb in uh, sprašujem se, v čim, v čim vidite razloge za to, ali pa vi niste bili tako strogi. Tretja možnost je, da verjamemo v neko čudežno ozdravitev, tudi to bi lahko verjela, ker sem. Uh, katoliška toličanka, ki to tudi prakticira. Če vzamemo eh, leto 2015, je to bilo izredno delo, kajti eh, zmanjšali smo zaostanke in prišlo je do bistvenih popravkov. Če upoštevamo denar, ki je bil vrnjen v proračun Evropske unije je to 1,2 milijarde evrov, finančne čni popravki so 0,8 milijarde evrov, torej to je pravzaprav veliko denarja, kar zadeva um, število rezervacij. No, res je, da imamo zmanjšanje teh um, pridržkov in lahko rečem, da je to rezultat izvajanja akcijskega načrta v državih, čl državah članicah in tega, da je generalni direktorat Agri spremljal to izvajanje. Tako je um, uspelo popraviti napake in tudi um, popravljalni ukrepi so drugačni, ne gre samo za postopek clearinga, temveč tudi za druge. Torej obstajajo druge možnosti, naprimer prekinitev izplačila ali tudi zmanjšanje zneska, torej to je možno zaradi reforme SKP. Izvajanje teh orodij in sodelovanje držav članic prinaša ta določene pozitivne rezultate. In zato se niža tudi stopnja napak pri obih stebrih še eno dodatno vprašanje. Korektur in akcijski načrti to je že vedno obstajalo, ampak um, doslej niso imeli takšnega očinka kot tokrat. A lahko rečemo, da se je nekaj še posebej dobro razumelo, kajti ta sprememba je uh, več kot očitna. Um, Nekaj primerov, torej pri prvem stebru, kjer je dodeljenega veliko denarja, je pomembno, da imamo tako imenovani sistem, sistem ELPIS, torej um, ta sistem za ugotavljanje um, um, površin in to zelo dobro deluje um, prej um, um, so bile določene težave, predvsem v Španiji in v Grčiji. In moram reči, da vidimo sedaj v Španiji in Grčiji, zelo pozitiven napredek. Nacionalna administracija se je zelo potrudila, da ugotovi, kdo so subjekti, ki niso upravičeni do sredstev in da jih izločijo. V Grčiji je to več kot 300 eh, tisoč hektarjev eh, trajnih pašnikov, ki je bilo izločenih iz sistema v Španiji, pa 12 milijonov hektarjev. In ta dva primera kažeta, da če pravilno prepoznamo šibkosti in države članice ustrezno sodelujejo, obstaja možnost doseči tako dobre rezultate. Torej, ne gre samo za popravo teh napak, temveč Lansko leto smo vzpostavili enoto pri DG Agri, ki pomaga pri pravilnem izvajanju SKP, torej imamo posebno enoto, ki pomaga državam članicam pri izvajanju neposrednih plačil in um, tudi naše enote za razvoj pomagajo državam članicam, da Eh, pripravijo ustrezne programe za razvoj eh, podeželja in da izvajajo te programe na korekt način. Hvala za te pomembne uh, informacije. Še kdo, prosim? Hvala. Mi je žal, da sem prišla prepozno in nisem slišala celotne predstavitve. Uh, In mogoče ste že povedali to, kar bo, vas bom sedaj vprašala. Jaz sem prvotno bila v marketingu in nam so rekli, sedemkrat moraš ponoviti določene zadeve in potem bo nekdo odgovoril. Um, um, torej, KPI. Kdaj menite, da bodo ti ključni kazalniki podali eh, celovito sliko, kar se Eh, dogaja na področju skupne kmetijske politike in kako so, se sodeluje z računskim sodiščem, da se uporabijo ti ključni kazalniki eh, pri ocenjevanju tega, ali, je, eh, ali se dobro dela in kje so še potrebne izboljšave in eh, sicer, da tudi parlament in računsko sodišče uporabljata te kazalnike. In nisem slišala še nič o poenostavitvi, zato naslednje vprašanje, ali nam generalni direktor lahko pove, ali eh, poenostavitev, ki smo si jo želeli, ali je do nje prišlo in ali že vidimo učinke za stopnjo napak in kaj je treba storiti za nadaljno, eh, za nadaljno poenostavitev politike. Začeli smo ob pet čez tri z uvodom, z razpravo. Ne moremo sedaj ponavljati vprašanj, na kateri, kjer se je že odgovorilo. Petri, ali se odpoveduješ? Ne, bom zelo kratek in tudi jaz se opravičujem, da sem bil uh, Eh, pozn. Mogoče ste že odgovorili prvo vprašanje. V mnogih državah in eno zelo dobro poznam, sprašujejo, kaj, kako bi lansko leto povzili v enem stavku. Kaj ste storili, da bi države članice preprečile prekomirno regulacijo? In to je seveda povezano z poenostavitvijo, je pa drugačen zorni kot. Ka, kaj lahko vi, eh, kako vi lahko vplivate na države članice, da bi preprečili to prekomirno regulacijo v državah članicah? Naloga Bruslja ni, da nadaljno zaplete in oteži življenje, temveč na, eh, nasprotno, Gospod generalni direktor, samo nekaj minut imate sedaj na razpolago za odgovor. Začel bom z zadnjim vprašanjem, kaj ti um, prosili ste me, da sem kratek. Naša politika temelji na osnovnih aktih in na izvedbenih aktih. To je politika, ki se Eh, določa na evropski ravni. Seveda gre za deljeno upravljanje z državami članicami, države članice izvajajo politiko in so deloma fleksibilne pri tem. Odločitve so bile vse sprejete 2014 za prvi stebr in Vse programe za podeželjski razvoj smo sprejeli 2015, sedaj ni več sprememb v politiki, kajti kmetovalci potrebujejo stabilnost. Um, vendar pri izvedbenih in um, delegiranih aktih je potrebno poskrbeti za po poenostavitev. Pripravili smo že tri svižnje poenostavitve, vključno z ekologizacijo, zelenitvijo. Lahko naštejemo vse tehnične predpise, ampak večino teh skoraj eh, vsi, glavnem kmetovalci, pozdravljajo, torej upravičenci, torej gre predvsem za poenostavitev, da bi zmanjšali stopnjo napak. Eh, tem, da eh, uvajamo sistem rumenega kartona, da pač zmanjšamo kazni, ko prihaja do majhnih eh, eh, napak. Torej, na ta način pomagamo odpravljati stopnjo napak in jo nižati in države članice imajo prav tako možnost, da um, um, izvedejo upravno, uh, pravni nadzor uh, uh, izrednih plačil pred um, dejansko realizacijo teh plačil. Te vidijo, a je to um, dosti enostavno ali ne in tudi to naj zniža stopnjo napak. In drugi vidik vašega vprašanja eh, v zvezi s ključnimi eh, kazalniki. O tem sem že govoril ampak kot sem rekel, veliko možnosti imamo, da na osnovi okvira um, um, skupnega ocenjevanja bomo še imeli možnost najti boljše odgovore na to. In razen tega razvijamo tudi druge kazalnike in obljubljam vam, da vam jim, jih bom predstavil naslednjič. Hvala. S tem smo sedaj pri človeških virih. Gospod Markečano je tu za Evropske šole, gospa Suka. Ne, Ahim, še eno pripombo v zvezi s kmetijstvom, ampak to bomo razčistili še v nadaljni razpravi, kar vidno. Vidimo je, da pri plačilih iz prvega stebra je stopnja napak razmeroma nizka, 1,38 odstotka, to je majhno, samo malo, samo deset pridržkov je bilo izrečenih pri eh, običajnih osumljencih, eh, kot pravi predsednica, še zmeraj pa je visoka eh, stopnja naprak pri podeželsk, razvoju podeželja, ampak to je 20 odstotkov vseh izdatkov, 24 eh, pridržkov je bilo izrečenih in pri šti, v štirih primerjih je napaka, stopnja napak više od 5, 5 od 5 odstotkov in tu nas čaka še veliko dela. Sedaj pa dobi res besedo gospa Zuka. Ne. Daj. Samo Nica se opravičuje in generalni direktor 4,99 eh, je ta stopnja napak v tem konkretnem primeru, ne pa 20, tako smo. Ja, pa suka, pite. Gospa Suka, hvala gospa predsednica. Bom zelo kratka. 2015 je komisija proaktivno pomagala evropskim šolam, da eh, uresničujejo 48 priporočil Evropskega sodišča, ena revizijskega sodišča. Ena tretjina je bila izvedena in sedaj eh, izvajajo drugo tretjino. Sodišče nam um, pravi, da delamo napredek, da pa še nismo dosegli cilja. Lansko leto sem rekla odboru, da zato, da bi um, trajnostno spremenili situacijo v šolah, moramo pregledati eh, finančno upravljanje teh šol in danes sem vesela, da imamo um, um, odobritev upravnega odbora, da si og, eh, da revidiramo način financiranja, tako da bomo imeli samo enega um, odredbodajalca in tudi samo enega, ki bo potem izvajal nadzor. E, torej, veliko je bilo, se je zgodilo v zadnjem letu, ampak gotovo bo poročevalec e, postavil vprašanje in potem bom jaz um, povedala, kje je torej razlika eh, z eh, lanskim letom, kaj se je spremenilo od, na, eh, od lani na letos. Kolega Celar, kaj naj rečem? Evropske šole so nam vsem ljube, so pa tudi zelo drage. Nekatere izboljšave sicer ugotavljamo, vendar je še veliko dela. Je treba še veliko. Mm storiti? Ali lahko malo kvalificiramo, katere šole prispevajo k visokim stroškom? Ali obstajajo neka pravila za notranji nadzor in kako se ocenjujejo ta pravila glede učinkovitosti in kakšni ukrepi so bili sprejeti v zvezi s pravili za javne razpise, kajti to je eden od dejavnikov, ki zvišuje stroške torej, da se pravila za javne razpise tudi korektno uporabljajo. Gospa Suka. Hvala. Najprej vam moram povedati, in to je zelo pomembno, da letos prvič eh, je, da smo uporabili eh, SAP pri tem zaključnem računu. Um, vključno z um, um, um, splošnimi mednarodnimi računovodskimi standardi. In šole je uvedla tudi načel, načelo štirih oči, tega prej nismo u, uh, uporabljali in razen tega ocenjujemo tudi tveganje, kjer um, se uporabi ta ocena tvegan za posamezno šolo in potem si ogledamo in potem eh, koordinator za notranji nadzor si to ogleda. Sedaj pa javna naročila. Um, mi po, se izpogajamo šolami o eh, tem um, in jim predvsem nudimo tudi eh, na svete za te javne razpise. In evropske šole bi morali povezati z javnimi naročili, eh, naročili komisije tu bi tudi zmanjšalo upravno breme in potencijalna tveganja, ki jih imajo šole na tem področju. Razen tega smo zagotovili veliko usposabljanja. Um, različni generalni direktorati um, za proračun OLAF tudi, um, da obvestimo akterje o možnih um, goljufijah. Um, notranje standarde nadzora prilagajamo, veliko je bilo storjeno in upam, da bomo naslednje leto lahko prišli in rekli, da je, smo eh, zabeležili še, še večji napredek, kar zadeva upravljanje. Upam, da bomo imeli enega odredbodajalca za, za 18 in um, tudi enega uradnika za računovodstvo do leta 2020. Um, Komisija ima samo en glas v tem upravnem odboru in upam, da bodo vsi pokazali enako odločenost za izboljšanje situacije, kot eh, jo kaže komisija, torej da bo tudi v teh šolah ta pripravljenost. Hvala, kolega Liberacki, hvala. Um, jaz razmišljam tako kot gospod Ciler, zakaj je to tako drago? Ali jim spremljamo, ali nadzorujemo stroške, ali lahko primirjamo stroške evropskih šol s stroški neevropskih šol, ali so utemeljeni stroški ali neutemeljeni stroški, ali gre enostavno samo za dobiček in da mogoče Evropska komisija nima nadzora nad tem. Uh, prosim za odgovor na to vprašanje. Gospod. Hvala. Z, najprej želim vsem lep popoldan Giancarlo Marchegiano, generalni sekretar evropskih šol. Kar zadeva stroške evropskih šol, eh, s tem se ukvarjamo že več let in eh, poskušamo eh, imeti situacijo pod nadzorom skoraj 85 odstotkov stroških evropskih šol uh, je plača uh, zaposlenih v evropskih šolah. Torej, to je res povezano s um, številom šolarjev v teh, otrok, uh, v teh šolah, ki jih je vedno več, ampak kljub temu um, so bili storjeni veliki napori, da bi uh, Eh, zmanjšali stroške sistema. Nisem sicer bil pripravljen na to specifično vprašanje, lahko bi posredoval več podrobnosti, ampak to lahko naredim tudi naknadno, vendar na vsak način se trudimo zmanjšati eh, stroške na šolarja. Pred kratkim je bila sprejeta odločitev, da se zmanjša eh, plače za učitelje in tudi za upravno osebje. Ta odločitev je bila sprejeta 2011. Um, to, torej vsako leto imamo um, določene šolarje, ki zapustijo šolo in pridejo novi uh, eh, učitelji, ki potem stanejo manj. In tudi lokalni učitelji, ki jih rekrutiramo vsako leto zaradi večjega števila otrok, eh, te eh, učitelje plačujemo po, eh, torej dobivajo nižjo plačo. Eh, in uh, eh, 20 odstotkov je to znižanje s prejšnjo plačo. Mogoče bi bilo dobro, če bi eh, izvedeli, kolikšni so v povprečju izdatki na šolarja v evropskih šolah in v neki povprečni belgijski šoli, tako da bi se bolje spoznali um, in bi bolje vedeli, za kakšne stroške gre. Najprej vprašanje, ali komisija nadzira šole. Verjetno veste, da obstaja posebna situacija upravljanja. Imamo upravni odbor šol in komisija ima samo enega člana od 30 v tem odboru. Imamo sicer glas, vendar jasno je, da nimamo možnosti veta, ki nam bi omogočil, da bi dajali navodile, šol, navodile šolam, kar zadeva stroške. Um, upravni odbor to redno nadzira, torej stroške šole. Um, te podatke imamo, vendar moramo pa uh, si ogledati, ali so primerljivi uh, ti podatki z drugimi šolami. Na vsak način pa so ti podatki tudi v našem poročilu in um, upravni odbor ima na voljo ti podatke. No, potem bi pa prosila, da bi dobili tudi letno poročilo, kajti um, v dokumentih, ki smo jih mi prijeli, nisem našla te številke. Hvala, če bo, da boste posredovali to letno poročilo. Še kakšno vprašanje, kolega Cilar? Doživeli smo že, da, je, da nas je svet preglasoval. Kar zadeva financiranje evropskih šol, je 60 odstotkov iz, neposredno iz evropskega proračuna. Zato naj bi torej države članice in svet na zato naj ne bi smel preglasovati v takem vprašanju in se ne strinjati torej, pri tem, a se da razrešnica ali ne, kajti drugače smo pravzaprav neverodostojni. Gospa Suka, ali želite se odzvati na to? Mislim, da smo to omenili že lansko leto in rekli smo, če ne damo denarja in ne dobimo razrešnice, potem imamo 2600 šolarjev za talce. Zelo težko je sprejeti ukrepe, ki ne bi del, eh, omogočili šolam, da delujejo. Vsi se moramo potruditi za izboljšanje situacije, vendar na koncu govorimo seveda eh, o izobraževanju 26 tisoč šolarjev. Seveda bomo ostali v stiku. Hoteli smo govoriti tudi še o drugih vidikih človeških virov, ampak za to danes ne bo časa. Mogoče bo prilika naslednjič, kdaj drugič. Pravzaprav se redko ukvarjamo s temo zaposleni v organih Evropske unije in um, bilo bi prav, če bi se enkrat posvetili tudi tej temi. Naslednji na tem seznamu je mislim, da gospod Mansobisi. Hvala. Bom zelo kratek. Bistveni elementi iz eh, poročila o dejavnostih, eh, torej dva pridržka imamo različne narave. Prvo, je upravljanje mehanizma za pomoč Afriki strani Afriške unije in drugo je stopnja napak, ki je bila nad dvema odstotkoma. Ta dva pridržka sta različna. Prvo ima preventivn značaj, kajti menili smo, da torej preverili smo sposobnost upravičencev eh, spoštovati naša pravila in videli smo, da predvsem pri revizijskih pravilih in javnih naročilih tega niso sposobni eh, spoštovati pri tej eh, pri tem mehanizmu za Afriko. In predvsem gre tu za ohranjanje miru. To je preventivn instrument, pomemben instrument. Ni bilo sicer izgubi, izgub, vendar tveganja. 8 milijonov pri 307 milijonih v istega kanala. Ampak zdi se, delo se nam je potrebno, da na to opozorimo in da eh, odpravimo to situacijo. Drugo pa je preostala stopnja napak nad dvema odstotkoma, dva odstotka sta standard, sta prak. Eh, tako smo se odločili in na osnovi priporočila Evropskega parlamenta naj bi ugotovili, kje se je zgodila ta napaka. In rezultat je bil, da smo odkrili dve področji, kjer je stopna napak višja. In sicer neprevatna sredstva v, pri direktnem upravljanju in posredno upravljanje v mednarodnih organizacijah. Mednarodne organizacije so pomembna postavka pri naših izdatkih in zato moramo um, ugotoviti, katera področja so, kjer je treba zmanjšati stopnjo napak. Um, gre za 70 milijonov um, pri teh napakah in um, um, uh, vsega skupaj pa gre za 2,780 milijard. Um, 70 milijonov je veliko, ampak treba je videti tudi razmerja. Takoj julija 16 smo sprejeli akcijski načrt z več ukrepi, gre za usposabljanje ex ante, nadzor, spremembo eh, pravil in tudi um, reševanje teh um, primankljajev, teh pomankljivosti lahko vam seveda tudi povem, kaj smo storili za blažitev um, problemov in reševanje problemov v zvezi z mehanizmom za mir v Afriki. Želim pa eh, eh, poudariti in opozoriti na še en dejavnik. Eh, kljub temu, da ostajamo nad dvema odstotkoma, vidimo, da se stopnja napak manjša in to je dobro od 3,63-2012 do 2,2 leta 2015. Eh, Mislim, da je to dober znak, seveda moramo ostati še naprej previdni, ampak kljub temu lahko zabeležimo določene rezultate in ta napredek je kar bistven, kar zadeva eh, torej, ta mehanizem za mir v Afriki. Tu smo spostavili delovno skupino, ki se ukvarja s tem. Določeni ukrepi izvajamo, določene ukrepe izvajamo skupaj z Afriško unijo, ki ima sedež v Addis Abebi in z njimi se tudi redno srečujemo sledimo vsaki transakciji. Um, večji del se nanaša um, za prispevke in za denar, s katerim se zagotavlja premirje v določenih državah. Ampak um, seveda se zavedamo, uh, da je treba tudi Afriško komisijo um, spraviti k temu, da bo bolje nadzorovala iz uh, porabo teh sredstev. Poročevalec, prosim. Hvala, mikrofon, prosim. Um, odbor za proračunski nadzor je lansko leto že eh, podal nek splošni pridržek. Sicer vidimo, eh, da se stopnja napak niža in da je zdaj že na dosti boljši ravni. Ampak kaj lahko, eh, koliko je vredna izjava o zanesljivosti, če moramo vložiti splošni pridržek? V letošnjem poročilu je Digidivko eh, podal tri pridržke in sicer um, pri neposrednih plačilih in posrednem upravljanju preko mednarodnih organizacij in predvsem pri tej African Peace eh, Facility. Ampak vprašanje ostaja, ali je ta pridržek dovolj podroben ali pa gre za neke vrste splošen pridržek. Radi bi vedeli, katere mednarodne organizacije so to, o katerih govorite in kakšne napake so bile storjene. vprašanja, um, torej tega mehanizma za mir v Afriki, eh, to naj nas bi še naj, naprej zaposlovalo. Prišlo je do denarnega transfera preko ene organizacije in 2015 je um, generalni direktorat že ocenil, da um, ta Komisija Afriške unije nikoli ni izpolnjevala pogoje, kar zadeva računovodstvo in tako naprej. Preko te komisije se financirajo cele armade, tudi v državah, ki v zadnjem času se niso izkazovale potem, da eh, eh, odpirajo vrata na stežaj demokraciji, temveč to so države, v katerih je prihajalo do. Eh, vojaških spopadov z um, opozicijo in um, vojska teh držav je sodelovala pri zatiranju teh protestov in um, ti pa so spet del um, Komisije Afriške unije. Torej s to temo naj bi se na vsak način poglobljeno ukvarjali. Naslednje vprašanje. V lanskem letu smo eh, ocenili um, poročila o um, eksterni pomoči, torej ali um, komisija se strinja s priporočili parlamenta. Takrat parlament je kritiziral, da IMRA niso um, dodatek um, letnega poročila dejavnosti, tako kot je pravzaprav predvideno, temveč da se obravnavajo zaupno od 2598 projektih, ki izvajajo delegacije EU, jih je bilo 50 v zamudi ali um, zastavljeni cilji niso bili doseženi. Kaj je storila komisija, da bi odpravila te pomankljivosti, gospodine generalni direktor, prosim? Um, Najlepša hvala. Najprej k stopnji napak. Eh, v skladu eh, z eh, metodo, ki smo jo robili, je stopnja napak 2,2. Oziroma 2,4, ne 2,2. Predlog ki smo ga prejeli strani Evropskega parlamenta, je bil izjemno koristen, eh, dejali ste, da se naj to podrobneje ogledamo. Ko govorimo o mednarodnih organizacijah, eh, se moramo zavedati, da je to še kako pomembno, kajti eh, DEFKO je izplačal 1,2 milijarde evrov za mednarodne organizacije. Torej, ta eh, stopnja napak eh, je še kako pomembna. 49 odstotkov teh sredstev se pračuje eh, preko Združenih narodov, 10 preko Svetovne banke in 41 preko preostalih regionalnih organizacij. Za stopnjo napak je bila odgovorna predvsem nedostopnost dokumentov. tukaj eh, gre eh, za eh, vlogo naših partneric, predvsem agencij Združenih narodov, ki ne morejo zagotoviti določenih dokumentov zaradi načela tajnosti. Preostala stopnja napak je vključevala tudi eh, tiste področja, ki jih je komisija izpostavila v svojem poročilu ob koncu proračunskega leta 31. augusta. Torej. torej, na teh področjih imamo stopnjo napak, ki je više od dveh odstotkov. Rad pa bi povedal tudi, kaj smo storili, da bi uh, situacijo izboljšali. Uh, pozvali smo k izboljšanju proračuna na področjih, uh, izboljšanju upravljanja na področjih, kjer se pojavljajo sistemske napake. Izboljšali smo referenčne vrednosti oziroma referenčne informacije. Želimo namreč eh, izboljšati dostop do vseh eh, dokumentov, ki eh, so tajni. Potem smo se osredotočili tudi na predhodno financiranje za mednarodne organizacije in odločili smo se, da bomo imeli redne sestanke na to temo. Svetovno banko in uh, monetarnim skladom sem se uh, pogovarjal prejšnji teden. Dogovorili smo se, da bomo uvedli še dve nove plasti in sicer, da bomo naše finančne dejavnosti uvrstili v strateški okvir. To pomeni, eh, da bomo eh, bolj povdarili interese Evropske unije pri sklepanju eh, sporazumov z Svetovno banko ali pa Svetovnim denarnim skladom. Gre za vprašanje, kaj počnemo in kako odgovoriti na kritike, da so ti instrumenti zgolj način za hitro porabo sredstev. Odločili smo se, da bomo imeli letne seje z Svetovno bar banko, pregledali bomo posamezna geografska in sektorska področja in se ogledali, kakšen učinek imajo ta sredstva na politiko, eh, ki jo sprejema Evropska unija. Enako velja za mednarodni denarni sklad in tudi za vse druge mednarodne organizacije, kajti rad bi preveril dodano vrednost. To bi moralo zmanjšati stopnjo napak, če tudi je to odvisno od veliko različnih dejavnikov. Instrument za mir v Afriki. Najprej naj povem, da se zavedamo, eh, kako zelo krhek je mir v Afriki. In eh, zato je potrebno dobro proučiti morebitne finančne posledice. Vedno smo zagotavljali tehnično pomoč, pomoč pri reviziji, eh, pri dialogu eh, Afriški eh, komisiji. Sedaj pa je seveda potrebno poskrbeti za enakomerno porazdelitev dela. Posem se strinjam z vami in z vašo doskrbljenostjo specifično vprašanje, ki ste eh, ga omenili. Gre za demografsko obnašanje ene izmed mednarodnih organizacij. Skušali smo ugotoviti, kakšen je znesek in da bi omedili posledice za predhodno financiranje te države smo opozorili na eh, postopke in eh, sicer želimo zagotoviti, da se bodo sredstva, ki so bila izplačena te državi, lahko vrnila v proračun Komisije Afriške unije. Eh, in tukaj ne gre za državo, ki je vrnila ki ji posvečamo največ eh, pozornosti. Gre za neko drugo državo, ki velja za veliko bolj demokratična. Gre za financiranje prispevkov. Ob upoštevanju pripomb, eh, ki jih je lansko leto podal Evropski parlament, Mislim sicer, da je prišlo tudi določenega nesporazuma. Želimo oceniti tveganje v skladu z načelom uh, semaforja, rdeča, oranžna in zelena. Uh, kategorija eh, se torej pojavlja. Tisti, ki niso dosegli ciljev, uh, spadajo v rdečo kategorijo, ampak eh, mi smo rdečo v kategorijo uvrstili tiste, ki predstavljajo tveganje, ne tiste, ki so bili neuspešni pri svojih prizadevanjih. To pomeni, da potrebujemo specifične ukrepe za ublažitev tveganja. Vse skupaj smo resno vzeli, ampak eh, naj eh, poudarim, ta uh, namen ni, da pridemo do zaključka, da uh, je prišlo do napak, ampak da sprejmemo ukrepe že prej, tako da uh, napake prepričamo. Ja, no, v tem sektorju eh, lahko uporabimo vaše lastno orožje. Tudi mi smo naredili oceno za letošnje leto in kolega Celer je vprašal, zakaj niste k eh, vašemu eh, poročilu priložili tudi. Eh, podatke v zvezi z EARM. Ne vem, ne morem odgovoriti na to vprašanje. Storili bomo, kar lahko storimo. Najlepša hvala, to so sicer lepe besede, ampak dobro bi bilo, če bi nam obrazložili, zakaj tega niste eh, storili. Zakaj eh, niste priložili poročil o eh, okoljskih ocenah in blažitvah eh, vpliva na okolje. Sedaj pa kolega Sarvama. Uh, Hvala lepa. Imam vprašanje za vas. Problem ni v tem, kar ste opisali, ali gre za poraz ali za tveganje. E, gre za problem, da se, semafor, da se na tem semaforju nikoli ni prižgala zelena luč. ta semafor je nenehno rdeč ali oranžen, mi pa bi radi, eh, da bi bil zelen. In to me skrbi. Ja, zagotovo to je tema, ki jo bo potrebno obravnavati ampak če eh, bo eh, projekt neuspešen, potem bo uvrščen v stopnjo napak. Eh, to gre v ta 2,2 odstotka. Torej, če bomo prišli do zaključka, da naša metoda kaže na neuspešnost, potem eh, bomo sprejeli ustrezne korake. Eh, in eh, potem se bo stopnja napak znižala. Torej, če se na semaforju in že ni prižgala zelena luč, vsekakor sveti ta semafor bolj oranžno kot prdiče. Torej, potrebno je zagotoviti sistem, eh, ki bo eh, dober sistem in bo temeljil eh, na poročilih o, lastnih, o letnih dejavnostih. In na ta način lahko seveda preverimo tudi plačila in pa dosežene rezultate. In na ta način se lahko približamo tej zeleni barvi. No, imamo metodo, ki jo uporabljamo. Rezultat je 2,2. In to je to. In tudi vsi kazalniki se sedaj boljše uporabljajo. Torej, sistem deluje bolje. In zato eh, kazalniki igrajo svojo vlogo. Gajer. Najlepša hvala. Zato sem, da se z to temo kot odbor intenzivno ukvarjamo. Lansko leto sem bil nekoliko pretresen, ko sem v nemškem časopisu videl članek, ki se je nanašal na dejavnosti eh, tega odbora. Vsaj 50 odstotkov zunanjih dejavnosti naj bi bilo nesmiselnih, ne spomnim se več, katera beseda je bila eh, uporabljena. Stopil sem stik z eh, komisijo in želel sem razlago. Mislim, da moramo tesneje sodelovati. v nasprotnem primeru lahko pride do napačnega tolmačenja oziroma do napak. To poročanje je pri nevladnih organizacijah, eh, ki se ukvarjajo z zunanjo politiko v Nemčiji, pa tudi tukaj v eh, Bruslju sprožilo zaskrbljenost. ali določeni odbori želijo prekinitev zunanjih dejavnosti eh, Evropske unije ali želijo prekinitev sodelovanja z mednarodnimi organizacijami. Te, tega si seveda ne želimo. Gre za urodje za upravljanje Evropske komisije in eh, hvaležni bi morali biti, da to imamo. Gre za sistem zgodnjega opozarjanja gre za instrument, eh, ki nam omogoča, da eh, predvidimo tveganje in eh, preprečimo morebitno škodo. Večina mednarodnih projektov Evropske unije naj bi bila tik pred tem, da spodleti in ta domneva je povsem napačna. Evropska unija mora z kar najboljšo uporabo eh, sredstev, ki so ji na voljo, doseči eh, svoje cilje. Vendar pa je potrebno z dokumenti Evropske komisije tudi odgovorno ravnati, pravilno jih je potrebno tolmačiti. Potrebujemo instrumente, ki nam bodo omogočili domočeno mero pravičnosti. Hkrati pa ne smemo eh, še prispevati k poslabšanju situacije. Posledice, politične posledice oziroma kolateralna škoda tega članka v nemškem časniku Špigel eh, je težko predvidljiva. Gospod direktor, ja mislim, da nas to vodi daleč stran. Seveda. Zavedamo se tudi napaka, napada na razvojno politiko zaradi kratkoročnih interesov, ki so povsem upravičeni. In uh, tukaj gre za pritisk na naše kratkoročno delovanje. Uh, Tukaj gre za težave v eh, narevnejših predeljih Malija. Če pomagamo na teh območjih, se borimo proti nezakonitemu priseljevanju. Tukaj gre zgolj za primer tega, kar počnemo. Seveda včasih eh, prikazni dober, nekateri pravijo, vse to je nekoristno, ampak hkrati bi to uh, moralo predstavljati tudi dodaten zagon, da svoje delo opravljamo še boljše. Posem se strinjam. To uh, je instrument eh, upravljanja, ki nam je na voljo, eh, zato da zagotovimo, da se bodo sredstva, ki so nam na voljo, ustrezno uporabljala in da bo stopnja napak eh, čim nižja. Če mi dovolite, gospa predsedujoča, kolegi, ki so bili na vrsti pred menoj, so bili zmožni odgovoriti na vaše vprašanje Eh, v letih 2014 in 2015 eh, ste eh, dobili poročila o zunanjem izvajanju strani delegacije Evropske unije, takoj potem, ko je bilo pripravljeno celovito poročilo. Ja, problem je načelo tajnosti in pavšalne izjave, da si moramo zaupati. Ne vem, če je to v skladu z institucionalno uredbo. Potrebujemo vse dokumente. V nasprotnem primeru je s temi dokumenti težko delati. Mislim pa, da potrebujemo te dokumente. Kaj ti? Če pozabimo na bleščeče fotografije, eh, ti dokumenti zagotavljajo tudi realistično situacijo oziroma sliko situacije na terenu žalostno je, da vas moramo prositi za te dokumente. Kaj ste vi storili za temi poročili o zunanjem eh, izvajanju v letošnjem letu? Dejali ste, eh, da gre eh, zgolj za kratek pregled, ampak ta poročila so bila naročena v komisiji, ure in ure so trajale seje na to temo. In mislim, da s tem uh, eh, sami sebi delate medvedjo uslugo, kajti če ti projekti v tretjih državah uh, niso uspešni, potem jih moramo vključiti uh, v to stopnjo napak, ampak potem bi se ta stopnja napak najbrž precej zvišala. In pritisk za hitrejši in uspešnejši zaključek teh projektov bi bil toliko večji. Vemo, da je situacija težavna v številnih državah, ampak potrebujemo boljše rezultate in to želi eh, ta odpor. In če bi dobili boljše podatke, bi eh, svoje dele opravljali še lažje. Kaj ste torej storili z razpoložljivimi podatki? Gre za več kot 120 poročil strani delegacije Evropske unije. Eh, in eh, težko eh, jih je obravnavati zaradi tega, ker so v drugačnem formatu, ampak mislim, da bi lahko iz teh poročil zares razbrali zanimiv razvoj. Naš cilj mora biti, da dosežemo boljše rezultate. To je naša šipka točka, točka, tako jaz mislim in dobro bi bilo, če ne bi bila le jaz tista, ki tako mislim. No, poleg tega, da sem dejal, da smo vsi zavezani temu, da eh, dokažemo donosnost eh, naših dejavnosti. Eh, vi ste kritični do našega eh, dela, veliko je bilo tudi kritik, da odstopamo od razvojnega sodelovanja. Torej, ja, eh, moramo razpravljati o tem, ampak o vseh prioritetah krati. Kar pa zadeva poročila o zunanjem izvajanju, torej poročila delegacije Evropske unije, pripravljeni smo razpravljati. Eh, za vami o tem, eh, kako izboljšati situacijo, ampak to so pravzaprav notranja poročila za me, da, zato da lahko jaz potem na koncu podpišem eh, poročilo o dejavnostih za celotno leto. Torej ne gre zgolj za eno samo poročilo, gre za to, da vsa ta poročila vključim v končno poročilo. drugače bi prišlo do podvajanja. Ampak če vam lahko olajšamo vaše delo, če lahko olajšamo delo parlamentu nasplošno, če eh, želite prebrati ta poročila, da bi razumeli, eh, kakšen je odnos med uporabljenimi sredstvi in pa rezultati eh, na terenu z eh, veseljem eh, sem se pripravljen pogovarjati z vami o tem, eh, kako situacijo izboljšati, ampak na koncu mora biti poročilo o dejavnostih zgolj eno. Kajti v nasprotnem primeru bo vladala prevelika zmeda. Povsem pa se strinjam z vašim ciljem. V tem trenutku je to še kako pomembno. Dal sem vam en primer z področja migracij, lahko pa bi vam dal še veliko drugih. Vlečejo nas na vse strani in potrebujemo določeno jasnost glede tega, kar počnemo. In rezultate moramo razložiti, kajti na nje se pogosto zgleda na različne načine. Ali se lahko vrnem k svojemu vprašanju, kaj ste storili za temi poročili? analiziramo ta poročila, vsako poročilo eh, je predano direktorju, eh, ki je odgovoren za to geografsko območje in če ugotovimo, eh, da obstaja razlog za zadržek v končnem poročilu, potem to seveda vključimo v končno poročilo. Ampak tukaj gre za koristno orodje za notranje revizorje. In ne primerjate podatkov o vseh projektih, Mislim, da bi eh, lahko primerjali, kakšna je uspešnost eh, različnih projektov. Ja, ja, to počnemo, ampak eh, pri tem predvsem upoštevamo finančne kazalnike. seveda pa upoštevamo tudi rezultate, ampak ne v tem okviru. To, je, to so zgolj poročila, ki prispevajo k končnemu poročilu. Mm, potrebujemo namreč tudi kvalitativno oceno, ne zgolj kvantitativno oceno. Gre za pogodbe, ki so bile podpisane ali ne, gre za neuspeh v sistemu in tako naprej. Torej bi bilo krasno, če bi lahko te dokumente delili z nami. Kolegica Jala Sender.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 je bilo zgolj na nujnost eh, delovanja. Določene države so dobile zeleno luč, čeprav imajo težave, čeprav obstajajo eh, velika tveganja za španske nevladne delegacije, za nemške nevladne delegacije in za evropske nevladne organizacije. Zaradi tega bi morali upoštevati instrumente, eh, ki so na voljo v posameznih inštitucijah komisija nikoli ni delala problemov v zvezi z tem. Kar se mi zdi eh, nesprejemljivo pa je, eh, da naj bi eh, zahtevali objavo notrnih dokumentov Evropske komisije. Če bomo začeli objavljati vse dopise, potem bomo eh, vsako leto eh, pristali v člankih v špiglu. Torej, to je prišlo na naslovnice in to je seveda povezano z eh, posameznimi kolegicami in kolegi. In to je nespremljivo. In če želite tako nadaljevati, potem pač to storimo in potem eh, bomo imeli veliko poročil, ki ne bodo obrodila nobenih sadov, kajti nihče ne želi ogroziti samega sebe. In s tem bomo izgubili koristen instrument, koristen instrument za Evropsko komisijo in za nas. Torej, kar ste storili lansko leto, ni bilo prav. Na ta način ne podpiramo skladov, pa tudi ne državljanov, ki eh, naj bi eh, imeli koristi od uporabe teh sredstev. Torej, če boste tako nadaljevali, potem bomo izgubili še en instrument in to so pomembni upravni instrumenti. Če si predstavljate, da bi eh, tako delovale nemške inštitucije, da bi objavljale eh, dokumente nemške kanclerke in tako naprej, ne vem. No ja, jaz moram vendarle reči, da to, kar pravite, ne drži. Jaz nisem ničesar objavila, eh, se je potekala z zaprtimi vrati za GDDF-ko in delovni dokument ni bil objavljen na spletni strani. In če eh, ne moremo več delati z dokumenti, ki so nam dani na voljo, potem uh, lahko ta parlament kar zapremo. No, eh, ne bom nikomor dovolila, da mi vzame to pravico, da uh, delam z dokumenti, ki mi jih mora komisija zagotoviti. Vsa jasne. Uh, say... Kolega Sarvama. Ja, hvala lepa, gospod, uh, gospa predsedujoča. Lahko bi rekel, ja. Yeah. Začnimo še enkrat. Mm, gospa Ajala Sender je omenila populizem. Naj jaz predstavim svoj pogled na to. Zelo tragično je, če na to, kar nekateri želimo doseči v tem odboru, gledate kot na populizem. Kaj ti gre za ravno nasprotno? Vsaj jaz tako mislim. In povsem podpiram to, kar je predsedujoča storila z dokumenti, kaj ti gre za ravno nasprotno. Poskušamo pogasiti plamene populizma. Gospod eh, Maskovisi, dali ste nam primer Malija. Povsem razumem, da je morda nemogoče zagotoviti kvantitativne podatke, dokaze, informacije o tem, kako to, kar mi počnemo v najrevnejših delih Malija, pomaga pri eh, zmanjšanju migracij in tako naprej. To razumem. Ampak Ines, ti si omenila populizem. Javnost, evropski davkoplačevalci. Vsi, ne glede na to, ali je objavljen članek v nemškem častniku Špigal ali ne, si zastavljajo vprašanje, ali z našim denarjem počnejo to, kar želimo. In to je najbolj zanimivo. Lahko bi vas zdaj in tukaj vprašal, in to bom tudi storil, zgolj za vajo, Ali nam lahko poveste? Kakšen je, mogoče ne kvantitativni rezultat, ampak kvalitativni rezultat? Delegatov uh, v recimo mm, krajih, kot je uh, Barbados. Zakaj smo v Banuatu? Kako se nam to obrestuje? Dvominutni odgovor bo zadostoval. Eh, ta seja se prenaša preko spleta. Upam, da jo kdo gleda. Gospod generalni direktor, izvolite. Če ne želim odgovoriti na tak način, da boste lahko moj odgovor izkoristili na takšen ali drugačen način, potem potrebujem več kot dve minuti. Na, Barbados, na Barbadosu in pa Banuatu več nimamo delegacije, samo na Fidžiju. Ampak kaj počnemo na Barbadosu? V tem trenutku Eh, imamo eh, pobudo eh, za izvajanje COP21, gre za zmanjšanje izpustov, za vzpodbujanje obnovljivih verov energije. Kaj počnemo na tem in na drugih otokih, je tudi, da vzpodbujamo uh, preusmeritev kmetijske proizvodnje eh, zaradi tega, ker je ta eh, bila prej eh, subvencionirana strani eh, Evropske unije eh, v okviru sporazuma eh, o sladkorju oziroma sladkornem trsu. Spodbujamo tudi trajnostne cilje, recimo pri zmanjšanju družbenih neenakosti. Eh, Eh, socialnih nenakosti, ki pogosto vodijo v nestabilnost eh, teh regij. No, to je le nekaj problemov, eh, le nekaj primerov, da ostanemo v teh dveh minutah, ampak lahko gremo še globje. Najlepša hvala. Ampak to je ravno tisto, kar potrebujemo. In rad bi dodal še tole. Potrebujemo popolno preglednost, nič drugega nam ne bo zadostovalo in vsi smo v istem čovnu potrebujemo stoodstotno preglednost. Hvala lepa. Kolega Štahovski in potem eh, poročevalec. Najlepša hvala, gospod generalni direktor. Ne bom se spustil v to razpravo, ampak vaša eh, pripomba, da smo se preselili iz Brbedusa na Fidži, eh, se mi zdi zares smešna. Se upravičujem to, kar počnete tam, uh, je zagotovo zelo koristno. Evropska unija uh, precej uh, pomaga uh, na različnih področjih, ponekod nimamo predstavništev. Veliko sredstev uh, namenjamo za to in uh, enako velja tudi za primer Mongolije, kajti Evropa ima uh, tesne stike eh, z Mongolijo že iz zgodovinskih in kulturnih razlogov, ampak tam nimamo eh, nobenega predstavništva. To ni kritika. Vem, da imamo različne, različna predstavništva Evropske unije, nekatera bolje uporabljajo svoje delo, nekatera slabše. Eh, nekateri uradniki dobro upravljajo svoje deli, drugi raje, se raje potapljajo in plavajo. No, ampak kar sem želel povedati je, da bi morali eh, za to vrstne razprave ubrati neko določeno strategijo. Potrebujemo strateški načrt, kaj ti gre za sredstva evropskih davkoplačevalcev in ne morem se strinjati z splošnimi odgovori. Ja, vzemite si več časa. Lahko nam odgovorite tudi pisno. Lahko nam rečete, da ne morete takoj odgovoriti, da se morate pripraviti. Najlepša hvala. Sedaj pa poročevalec. Mislim, da bi morali ostati pri dejstvih. Mislim, da naša predsedujoča ni objavila nobenih tajnih dokumentov, ampak eh, preprosto poročila o, o eh, letnih dejavnostih. Eh, ki so eh, jih eh, pripravile vodje delegacij oziroma je podala oceno teh poročil in tukaj ne vidim nobenega načela tajnosti. Ena izmed nalog delegacij Evropske unije je bila ta, da poskrbijo, da se sredstva Evropske unije ustrezno uporabljajo. Pred leti je bilo tako, če smo nekje imeli predstavništvo Evropske unije in sem jih takrat povprašal, kaj se dogaja za sredstvi Evropske unije, diplomati pogosto niso vedeli, kaj se dogaja za sredstvi Evropske unije. In tukaj je potrebno zagotoviti doslednost evropske politike. V tem je ravno smisel. Kaj ti uh, potem nas pošljajo na GDDF-ko, GDDF-ko reče, ja, mi smo tukaj v Bruslu, sodelujemo z organizacijami v tretjih državah. In to je spostavil tudi generalni direktor. Skoraj 50 odstotkov projektov se izvaja v sodelovanju z Združenim narodi, 10 odstotkov Svetovno banko. Evropska unija sploh ni članica Združenih narodov, Združeni narodi imajo svoj način vrednotanja, ampak to so naša sredstva, sredstva Evropske unije. In prekleto rad bi vedel, kaj se eh, dogaja s temi sredstvi, ali z njimi dosegamo cilje, ki smo si jih zastavili, ali jih ustrezno uporabljamo. In zaradi tega bo potrebno izboljšati tudi sodelovanje med evropskimi inštitucijami, če se zdi, da je to potrebno. Določene nevladne organizacije uh, so uh, omogočile določeno curljanje informacij v javnost in tega ne moramo ravno obsaditi. Na kratko vam še dajem besedo. No, pri Mongoliji bi se rad pomudil. Zastaviti sem moral uh, vprašanje mojemu nekdanjemu kolegu iz uh, Evropske službe za zunanje delovanje. Kaj nameravam storiti? Uh, enega izmed uh, svojih uh, zaposlenih bom premestil v Ulambator, tako da bomo lažje razumeli, kako se sredstva v Mongoliji uporabljajo. Ampak to je sistemski problem. Uh, najprej moramo ugotoviti tudi, koliko nas bo to stalo. Gre za ravnotežje. Nevladne organizacije. Eh, Naštev sem primer eh, Svetovne banke in Mednarodnega denarnega sklada. Eh, v obih primerjih bom uporabil eh, način eh, dobre uporabe, ne pa hitre uporabe. Eh, Ampak imamo nekatere primere, recimo eh, kriza eh, na področju prehrane pred nekaj leti. Tam smo sodelovali z Združenimi narodi. Šlo je za to, da prekinimo eh, lakoto, da preprečimo tveganje, da bodo ljudje umirali zaradi podhranjenosti. Potem so tukaj bolezni, kot sta recimo AIDS in malarija. Eh, rezultati so vidni. Mogoče nas to vodi daleč stran od tega, kar ste zahtevali, ampak ne gre za to, da se ne bi želel udeleževati v tej razpravi. Ampak eh, Če menite, da potrebujete dostop eh, do notranjih eh, dokumentov Evropske komisije, potem mislim, da, moramo, da se moramo pogovarjati naprej. Želim eh, izboljšati naše sodelovanje, vaš način dela, ampak eh, tukaj ne gre več za eno in isto. Kajti eh, komisija je eh, odgovorna eh, parlamentu, ne pa vsaka posamična delegacija. Zaradi tega vam ne morem dati teh notranjih dokumentov. Ampak, če pravite, ali lahko malo bolj podrobno razpravljamo o tem, kaj je storila vsaka delegacija, da bi zagotovila kakovost uporabe sredstev, potem lahko to seveda storimo. To je nekaj povsem drugega. Kot je bilo rečeno, vam bo to omogočilo uh, lažje zagovarjanje uh, razvojne politike. Predvsem, uh, ko govorimo o rezultatih in to je razmeroma zapleteno. Torej, populistični napadi, te moramo seveda upoštevati, vendar pa mislimo, da imam, mislim, da imamo skupne interese in da želimo uspodbujati to vrstne izdatke. O e, višini sredstev pa boste seveda odločali vi, kajti vi ste e, proračunska veja oblasti. Prav pa je, da o tem e, razpravljamo. Navedel sem vam nekaj primerov, lahko vam jih navedem še več. Ja. Ja, also, genau, also value for money, das ist das, was wir hier zu. Torej, rezultati za denar, to je tisto, čemer poskušamo slediti tu. Sedaj nadaljujemo. Torej, tabu, tole v, v dvorani danes so migracije. Tako da bom dala besedo kolegu Matijasu Ruteju. Hvala, predsedujoča. Bom nadaljeval v angleščini, ker sem eh, pripravil prispevek v angleščini. Prvič sem tu, da spregovorim o letnem poročilu dejavnosti GD za notranje zadeve. Leto 2015 je bilo leto preobratov na področju politike, migracij in varnosti. Samo poročilo se ukvarja s sredstvi med leti 2007 in 2013. Gre uh, za tako imenovane tako imenovana trdna sredstva. In eh, letno poročilo je izpostavilo tri pridržke. En pridržek se nanaša na dejstvo, da je bil GD Home um, drugače organiziran. In uh, predsednik komisije je prosil tudi, da izvedemo varst, varnostne preverbe v GD Home. Zaradi tega, ker se običajno poda pridržek um, pri direkcijah ki gre v to smer. In veliko ukrepov smo že sprejeli za blažitev teh eh, težav. In upam, da nam bo obzorje 2020 pomagalo, da se spopademo z izzivi, ki smo jim bili priča v prejšnjem programskem obdobju. Drug, eh, drugi pridržek je ostanek eh, napake, preostala napaka, ki izhaja iz neposrednjega upravljanja tu se nanašam na to, kar je povedal prejšnji govorec. Opažamo sicer, da se je stopnja napake zmanjšala, vendar smo še vedno veliko nad uh, dvema odstotkoma. Zaradi tega je bil podan pridržek glede tega. Sprejeti so bili tudi popravni ukrepi. Sam si raz, zadeve razlagam tako, da gre tu za čisto novo populacijo upravičencev in za čisto novo politično področje. Zato je treba zagotoviti veliko usposabljanja za to, da bodo izjave o stroških pravilno izpolnjene, naprimer. In tretji pridržek je dokaj omejen in se nanaša predvsem na tveganje za ugled. Kaj ti predvidena je sistemska revizija ene države članice, ki jo poznam najbolje, pri kateri so ugotovili, da upravljanje sredstev ne poteka pravilno. Trenutno poteka evalvacija tega. Smo pa to izpostavili že v letnem poročilu o dejavnosti, tako da to je ta tretji pridržek. Uh, ključni kazalniki uspešnosti, tudi v to se lahko spustim, naj povem, da smo jih tudi nekoliko spremenili. Kazalniki mm, v poročilu leta 2015 so drugačni, kot bodo v poročilu za prihodnje leto. Naj na kratko razložim. Ugotovili smo, da ključni kazalniki uspešnosti, ki so nam trenutno na voljo, do določene mere ne morejo zagotavljati odgovorov. Zaradi tega, ker so se preveč usmerjali v prihodnost. Na nekaterih področjih so nam lahko zagotovili odgovore, na drugih pa ne, ker so preveč usmerjene v prihodnost. In um, so Tako, to nam ne omogoča podatkov za, naprimer, AMIF ali ESF. E. Tako da se opravičujem Joao Mahadu, ker je pričakoval, da bo spregovoril o letnem poročilu dejavnosti pred menoj. Um, ampak bom kmalo zaključil, tako da boste lahko dobili besedo. Ja, res je, s kolegom Mahadom sta danes prvič tu in um, mi nismo ponudili ravno najboljšega vtisa v današnjem delu. Se opravičujem. Gospod poročevalec. Ja. Hvala. Gospod Rute, GD Home je bil okrepljen v letu 2015 zaradi migracijske krize, premikov migrantov in zaradi terorističnih. Uh, napadov smo eh, zvišali obveznosti za 60 odstotkov in približno 12 milijard evrov vam je na voljo. Tudi eh, število zaposlenih se je povečalo in eh, letno poročilo o dejavnosti govori tudi o upravljanju križnih žarišč, o upravljanju programov vračanja in o spopadanju svežnjem za meje. Ali generalni direktor meni, da so ti ukrepi dovoljšni in primerni glede na izzive, s katerimi se soočamo zaradi migracijske krize. Kriza se je nekoliko omilila, neko, se pa še ni popolnoma odpravila. Tako da kako vi ocenjujete do sedaj dosežene rezultate in kako ocenjujete veliko število partnerstev za mobilnost? In kako utemeljujete instrument za partnerstva za mobilnost? Dejali ste, da je glede Evropskega sklada za integracijo državljanov tretjih držav um, bil predmet pridržka in tudi sklad za integracijo tujcev v, v Nemčiji je bil predmet um, um, pridržka. Vendar pa to ne bo vplivalo na proračun za 2015, ker niso bila predvidena plačila. Zanima nas tudi, v katerih državah članicah je stopnja napake više kot 2 odstotka in kakšne napake ste ugotovili v Nemčiji. Kako ste tam a, poskušali omiliti situacijo in do katerih sklepov ste prišli na podlagi ravnanja nemške vlade v času migracijske krize. Omenjate tudi kazalnik stroškovne učinkovitosti ste, da ste ta kazalnik spremenili. Bi lahko povedali nekaj več glede nadzora učinkovitosti, ki se bo kmalo izvedel? In ali lahko v luči zaključka programov pregovorili o odobritvah oziroma o razkoraku med odobritvami za prevzem obveznosti in odobritvami za plačila? Najlepša hvala, kljub pa vašemu hitremu podajanju bom odgovoril in tokrat v nemščini. Kar se tiče ukrepov, ki smo jih sprejeli, menim, da je komisija v luči mm, kri, migracijske krize in v luči m, mm, varnostnih vprašanj se v preteklih 18 mesecih osredotočala na prava vprašanja. Približno 150 um, mm, sredstev več smo dobili in uh, to je drugače kot pri drugih generalnih direkcijah, katerim so sredstva črtali. V prihodnjih dnevih in tednih boste ugotovili tudi, da je treba okrepiti agencije, o njih pa sploh nisem spregovoril. Tudi agencije so pomembne. Šest agencij deluje na tem področju. Naj navedem najpomembnejše Europol, EASA in Frontex. Za Frontex smo predvideli znatno zvišanje sredstev. Sedaj eh, bomo imeli približno tisoč sodelavcev v Frontexu. Tudi Europol bomo znatno okrepili in spremenili bomo tudi pravno podlago za EASO. Tako da vse to že poteka. odkrito rečeno, postopamo res zelo hitro, vendar še vedno ne vem, ali smo dovolj hitri. Verjetno se kot poslanci zelo dobro zavedate dejstva, da na številnih področjih preprosto tudi naše države članice morajo delovati na nacionalni ravni. In eh, na to me je navedla točka glede mm, žarišč, glede žariščnih točk. Žariščne točke so tu zato, da bi pomagale državam članicam, da bi na kraju sam zagotovili podporo za spopadanje z migracijsko krizo. Tako zagotovimo strokovnjake na področju azilnega prava in na področju upravljanja meja ter uh, tako zagotavljamo tudi dodatne policijske sile. Verjetno bo v prihodnjih tednih eh, pripravljeno tudi poročilo računskega sodišča glede žarišnih točk v Grčiji in Italiji. Verjetno bomo morali potegniti določene sklepe tudi na podlagi tega poročila. Razvili smo zelo zanimiv instrument, ki seže veliko dlje od tega, kar običajno pričakujemo od Evropske unije. Kar se tiče partnerstev za mobilnost. Lahko v poročilu vidite, da se je število partnerstev povečalo, vendar se um, ti sporazumi nahajajo v drugi fazi in kolega Manservisi bo lahko verjetno povedal več o tem. Našo migracijsko politiko in zunanjo ter migracijsko politiko želimo začrtati čisto drugače, kakor to počnemo pri partnerstvih za mobilnost. To opisujemo s skupnim imenom dogovor, kompakt in prizadevamo si k celoviti politiki, ki jo razvijemo skupaj s tretjimi državami, ki zaobjema vsa sredstva, ki so na, volji, na voljo na ravni Evropske unije in na, volj, na ravni držav članic, zato da bi s tretjimi državami vzpostavili migracijska partnerstva. To je bila zamisel, ki smo ji prvotno sledili, to, kar pa izvajamo sedaj, pa je veliko bolj daljnosežno. Glede pomankljivosti pri upravljanju sredstev v Nemčiji ugotavljamo, da ne bo finančnih posledic za leto 2015. Trenutno še preučujemo poročila in na to bomo stopili v stik tudi z nemškimi partnerji. Ugotavljali bomo, katere reze bo treba uvesti za to, da bomo zaščitili evropski proračun. Še tri druge države so bile tudi prizadete, ampak pri njih je veljalo mm, pravilo de minimis. Šlo je za Češko, Polsko in Francijo. Mislim, da jih lahko kar navedem. Mislim, da sem s tem odgovoril na skoraj da vsa vprašanja. Ja. Ah ja, še razkorak pri plačilih. Tu se spopadamo z naslednjo težavo. Prišlo je do znatne ga porasta daljenega upravljanja. Trenutno smo pri tem in že sedaj govorimo o programih, eh, o katerih bomo pisali verjetno šele v letnih poročilih o dejavnosti za leto 2016. In eh, v prihodnjem letu bomo videli, da je bilo na začetku kar nekaj težav z nekaterimi državami članicami, da zagotovimo ustrezne avtoritete, ki lahko mm, sproščajo sredstva na voljo so tudi programi usposabljanja. Zelo intenzivno delamo na tem, da bi države članice pripravili na naloge. Tudi pri drugem programu smo imeli veliko deljenega upravljanja. In zato so pristojni drugi organi, naprimer um, notranja ministerstva. In ti drugi organi se morajo šele naučiti, kako postopati v primeru evropskih sredstev. In zaenkrat smo v fazi, ko smo začeli sodelovati z njimi. Še sama bi spregovorila. Ko si pogledamo število programov na vašem področju, se lahko samo začudimo, kako veliko programov izvajate glede na nizke zneske. Ali si tu prizadevate za spremembo ali bodo zadeve ostale takšne, kot so. Potem eh, programi za razvoj, kako naj si jih predstavljamo, zakaj bo šlo. Tudi mi smo pozvali hm, k temu, da bi ukrepali m, mm, na tem področju. Je pa to verjetno težko, glede na to, da so vaša sredstva veliko manjša kot eh, sredstva gospoda Manservisija. Koliko besede imate vi pri odločanju pri GD Defko in GD za notranje zadeve, mi ni popolnoma jasno, ali m, mm, lahko zagotovite, da ima tudi vaš eh, glas veljavo. Kakšne so vaše ugotovitve na tem področju? Uh, uh. Ja, glede na to, da smo tukaj skoraj da sama, lahko spregovoriva zelo intimno. No, glede programov. Programe od 2014 do 2020 smo znatno zreducirali. Imamo samo še dva programa. Imamo sklad za migracije, azil in integracijo. In na to je tu še sklad za notranjo varnost. Uh, tako da smo nekoliko osredotočili naše dejavnosti. Obenem pa so se sredstva za naše področje povečala. Gospod Celer je tudi izpostavil, kakšna so bila povečanja. Dobili smo več kot 12 milijard evrov, k temu pa je treba šteti tudi mm, sredstva vseh agencij. Tako da mislim, da gremo tu v smer, ki zagotavlja kakovostne instrumente. Glede tretjih držav. Zaradi tesnega sodelovanja in eh, na podlagi zagotavljanja kontinuitete smo lahko zagotovili dobre rezultate. Prej sem bil v generalni direkciji za širitev in eh, ne bi si mogel želeti boljšega sodelovanja med direkcijami. Zelo tesno sodelujemo med seboj. In res je. Sredstva je treba usklajevati skupaj z GD Defko, ko gre za tretje države. Pri sredstvi za GD Homes so to zelo skromni zneski. Včasih lahko pomagamo pri kakšnem projektu prek zagotavljanja študije izvedljivosti. Kot rečeno, zelo intenzivno sodelujemo z vsemi komisarji ki tudi sodelujejo pri tem delu. Gospa Mogherini se nam včasih pridruži, včasih gospod Avramopoulos, včasih gospod Han in tudi drugi, ki na to rečejo, tole pot bomo obrali. Na to se sprožijo pogajanja. Pogajanja potekajo na ravni Evropske komisije in na ravni službe za zunanje dejavnosti. Včasih so prisotni predstavniki generalne direkcije, ki jo vodi kolega, včasih predstavniki naše generalne direkcije, tako da so tu zadeve dobro urejene. Kako pa naj si to predstavljamo? Programi so verjetno že določeni, dodelitve so jasne na začetku, odobritve se spremejo na začetku in a, kako je s premestitvami sredstev, glede na to, kar ste pravkar opisali? If, if I may contribute. Če dovolite, bi sam dodal svoj prispevek, ker imam veliko izkušenj na tem področju. Moje prve izkušnje izvirajo iz eh, partnerstev za mobilnost. Sporazumi so pravzaprav mm, vnuki prvotnih partnerstev za mobilnost in gre za ugotavljanje potreb potreb eh, tretjih držav, naprimer do boljšega dostopa do našega prostora. In to počnemo pred sprostitve vizumskega režima ali pa prek eh, usposabljanja za to, da ljudi pripravimo na tokove mobilnosti. Pri partnerstvi za mobilnost nimamo namenskega proračuna, ampak usklajujemo naprimer sredstva za razvoj za posamezno državo, ko gre naprimer za izobraževanje, gre pa tudi za uporabo sredstev za na interni ravni, na ravni Evropske unije. Poglejmo si naprimer področje vračanja nezakonitih migrantov. To ureja GD Home, to urejajo sredstva GD Home. To zagotavlja sredstva Frontexu in nacionalnim organom. Pri sporazumih eh, pa, ko ljudje pridejo v državo, tem ljudem zagotovimo možnost, da se integrirajo, da se vklopijo v družbo. Tako jim pomagamo. Kajti pogosto vidimo, da ljudje trpijo, tako da je razdelitev dela zelo jasna gre za izvajanje vračanja in za in integracijo. To je v pristojnosti GD Home. Ko pa te ljudje pridejo v naše države, ko stopijo z letala, pa mi prevzamemo odgovornost za nje. Če si pogledamo naprimer um, urade za zvezo na področju migracij, to ni povezano z razvojem, To je funkcija, ki je potrebna za to, da upravljamo migracijske tokove. Na to pomagamo preko pravnih zmogljivosti, tako da imamo naprimer dober sistem upravljanja v Maliju, v Nigerju in Senegalu in drugih državah. Zadeve torej niso enostavne, poskušamo pa pri samem izvajanju upoštevati sinergije in na podlagi teh sinergij zagotavljamo tudi boljšo m, mm, kontinuiteto, tako da m, mm, nismo v nemilosti samih instrumentov, mi upravljamo z instrumenti, tako da mislim, da je to ta prispevek k, k sinergiji, ki ga zagotavljamo. So, um, uh, to that, uh, as, as... Če dovolite, mm, bi še nekaj dodal k temu, kar je povedal gospod Manservisi. Učimo se na napakah. Na več področjih poskušamo uvesti različne tipe politik. In a, treba je pač razli, razviti prilagojene politike. Če si pogledamo Turčijo in sporazum o premestitvi, to poskušamo doseči prek sporazumov. Ampak potem se zadeve lahko zapletejo, ko naletimo na čisto drugačno situacijo. Pri vseh politikah smo poskušali upoštevati migracijsko politiko, tudi pri oblikovanju razvojne politike in zunanje politike in politike širitve. Ta prizadevanja trenutno potekajo in ja, včasih se zmotimo, ampak m, mm, če bi sedeli križem rok, bi bilo še huje. Dank der Berichterstatter zum Abschluss. Najlepša hvala in na koncu še poročevalec. No, no, Najlepša hvala za odgovore. Samo še eno vprašanje bi imel. To se nekoliko nanaša na prejšnjo razpravo. Na voljo je sklad, ki je izven evropskega proračuna, gre za Evropski sklad za razvoj. In ta je povezana z večletnim programom. Ugotavljamo pa, da zaradi mm, velikega števila migracij in zaradi notranje političnih težav v teh državah prihaja do težav pri izvajanju teh programov. Kako bi lahko močneje uporabili ta sklad, da bi lahko delovali preventivno ali da bi vsaj sprožili dejavnosti? To so tiste države, kjer vidimo veliko notranjih migracij in bega iz države lahko bi zagotovili pomoč prek eh, tega sklada, lahko bi ga bolj upoštevali in ga unesli v skupno strategijo. Dovolite še dodatno vprašanje. Govorite o regionalnih skladih znotraj Evropske unije ali izvanje? Gre za Evropski sklad za razvoj za tretje države. Er ja Deloma ga že, mm, ste ga že prenesli v jamstveni sklad Eh, za Afriko. Ampak zanima me, ali predvidevate dodatna reprogramiranja. Ta instrument je bil vzpostavljen po procesu iz valete in je namenjen določenemu številu držav, zato da bi imeli hitrejše postopke za boj proti trgovini z ljudmi. In uh, drugi namen je, da se spopadamo s poglavitnimi vzroki. To pa lahko povežemo tudi z dejavnostmi na notranji ravni. Vračanje je naprimer dober primer tega. V Evropi velja pravo, da je nezakonito bivajoče migrante treba vrniti. Ko pa se te ljudje vrnejo v državo, pa je treba za njih poskrbeti iz razvojnega vidika in tu gre za druge scheme. Sodelujemo tudi z mednarodno organizacijo za migracije, ki ima veliko izkušenj na tem področju. Sodelujemo tudi z lokalnimi nevladnimi organizacijami, ker imajo dovolj znanja na tem področju, poznajo lokalno situacijo. In tako lahko zagotovimo sredstva za izobraževanje in za scheme, za poklicno usposabljanje in priložnosti za vzpostavljanje stika z družino. Tako da ljudem postane jasno, zakaj so prvotno odšli in zakaj so bili žrtev trgovcev z ljudmi. To je namreč tisto ključno vprašanje in na to se lahko odločimo, naprimer, da bomo uporabili scheme, ki se osredotočajo na poglavitne razloge za selitev. Gre naprimer za ukrepe na področju kmetijstva. kajti statistike kažejo, da če ni priložnosti za delo, se ljudje preselijo, gredo v drug del države ali pa um, poskušajo najti pot do Evrope. To je torej tisto, s čimer se ukvarjamo. Naj vas ob, obvestim samo, da so bili konec novembra, da bodo konec novembra uh, sprejeti. Uh, programi v svežnju, ki jih bomo podprli in že smo predvideli izprostitev 1 milijarde evrov od 1,8 milijarde evrov, ki bo razpoložljiva. Menimo, da je to pravi postopek, um, da je treba zagotoviti tudi ponovno preverjanje. Um, proces izvaleta bomo preverili prihodnji februar, prihodnjega februarja, tako da bomo ugotovili, kakšno je trenutno stran, stanje. Več ocen, kot izvedemo, bolje bo. Vprašanje mi migracij je povezana tudi z upravljanjem migracijske krize. Vendar pa ne gre samo za to. Treba je zagotoviti pregled in v primeru dobrega delovanja tudi določene nagrade. Pogosto se namreč odzivamo z ukrepi, ki niso najbolje prikrojeni situaciji, tako da poskušamo delati na dopolnjujoč si način. Treba je zagotoviti, da tudi države partnerice razumejo programe. Najlepša hvala. Gospod uh, generalni direktor, uh, gospod Mahado iz Generalne direkcije za pomorske zadeve in ribištvo, prosim, beseda je vaša. Lepo pozdravljeni. V veliko veselje mi je, da sem danes z vami. Glede na to, koliko časa mi je ostalo, se bom lotil samo ključnih točk, tako da bo jasno, kakšne so naše trenutne usmeritve rešitve glede Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo. Ni nikakršnih eh, zaostankov ali pridržkov. Gede Mare trenutno ima samo en pridržek v letnem poročilu o dejavnosti za leto 2015. Kar se tiče letnega poročila o dejavnosti, lahko v letnem poročilu najdemo pet pridržkov, trije so že bili umaknjeni in sedaj si prizadevamo, da bi umaknili še četrtega, kar pomeni, da ostane samo še en pridržek glede ene države članice. Če ta država članica ne bo sprejela popravnih ukrepov, bomo seveda izvedli ustrezne finančne popravke pred uh, zaključkom obračuna. Lani smo plačali več kot 100 milijonov evrov in velik delež tega zneska so bila plačila za obdobje 2007 do 2013. Šlo je za 27 operativnih programov. Letno tveganje povezano z zakonitostjo in pravilnostjo računov je, 2, je nekje med 2,2 in 2,9 odstotka za vse izdatke za leto 2015. In to je primerljivo z letom 2014 vendar pa bomo izvedli še nadaljne kontrole v postopku zaključka obračunov. Tako da bo skupnje, skupna končna stopnja tveganja manjša kot 2 odstotka. To so torej glavne točke, ki sem jih želel izpostaviti kumulativno m, mm, tveganje na koncu leta 2015 je 0,47 odstotka za sklad eh, za pomorstvo in ribištvo. Vendar pa to mm, ne pomeni, da bi morali biti samo zadovoljni z rezultati, temveč zahteva tudi eh, nadaljna prizadevanja. Ja, dank, uh... Najlepša hvala, gospod poročevalec. Die... Najlepša hvala, gospod Mahado stopnje napake so res pohvale vredne. Ampak um, tudi sami v svojem poročilu izpostavljate, kje vam je spodletelo. Pri petih državah članicah, uh, pri Češki, Španiji, Italiji, Romuniji in Slovaški ste podali pridržke, predvsem zaradi visokih stopenj napak. V Češki je zabeležiti stopno napačko nule, ki pa je zrasla na 2,5 v letu 2015. Romunija ima sedaj 8 odstotno stopnjo napake, na Slovaškem pa je stopnja z 1,3 zrasla celo na 8,8 odstotka v letu 2015. V skladu z vašim poročilom pa nobena od teh držav članic do sedaj ni sprejela ustreznih popravkov. Uh, zato še veljajo pridržki za Romunijo in Slovaško. Tako da me zanima, kdaj bodo sprejeti popravni ukrepi. Druga točka, ki bi jo izpostavil, se nanaša na eh, sporazume o partnerstvu v ribiškem sektorju. Lani so bila na voljo priporočila posebnega poročila računskega sodišča. Računsko sodišče je med drugim eh, želelo, da se opredelijo regionalne strategije in da so protokoli v skladu s temi nacionalnimi strategijami in v skladi z zahtevami za financiranje iz evropskih sredstev. Prav tako bi morali povezati pr sredstva z dejanskimi pravicami eh, za ulov. Tu smo ugotovili, da so predhodno bila spročena sredstva, vendar pa ulov ni ustrezal eh, tem sredstvom. Prav tako vidimo, da je treba odpraviti pomankljivosti v postopkih za izdajanje licenc. Države članice morajo uporabljati tudi novo podatkovno bazo glede ulova in eh, tu je treba zagotavljati tudi redno posodabljanje. Zanima me, v kolikšni meri je komisija izpolnila te zahteve. Hvala. First, uh, uh, thank you, uh, uh, Najlepša hvala, gospod uh, Celer. Glede pridržkov, ki smo jih vnesli v poročilo, glede češke in slovaške. To ni bilo podanih uh, zahtevkov za plačila, ki še ne bi bila izvedena. Tako da je GD Maret tudi vnesel finančne popravke, ki so bili potrebni. Tudi Češka je formalno vnesla te popravke pred zaključkom obračunov. Slovaška je 31. maja tudi vnesla popravke pri plačilih. Romunijo so prosili ne da uvede finančne popravke, temveč da sprejme akcijski načrt, s katerim se bo odzvala na pomakljivosti predvsem v mehanizmu za spremljanje in nadzor. Tudi revizijski organ smo zaprosili, da pregleda ta akcijski načrt in to so tudi storili in njihova končna ugotovitev je, da je načrt dober. Edini odprti pridržek se nanaša torej na Italijo, predvsem, ko gre eh, za financiranje eh, razreza ladi. Tu je šlo predvsem za vprašanje upravičenosti do pomoči v primeru nekaterih eh, plovil, kajti nekatera plovila so še bila v uporabi za, v določenem obdobju in po našem mnenju niso izpolnjevala kriterijev upravičenosti, vsaj po našem mnenju. Letno poročilo o nadzoru za Italijo je bilo na voljo dokaj pozno in tudi podatki, ki smo jih prejeli, so bili dokaj nepopolni, tako da smo uh, morali te dokumente vrniti in prositi za dodatna pojasnila in popravke. Pričakujemo pa, da bomo končno poročilo doji, dobili do konca tega meseca ali pa do začetka novembra. Tako da bomo videli na to, ali je treba v poročilo v, za prihodnje leto vključiti tudi pridržek glede Italije, ampak je nekoliko prezgode govoriti o tem glede sporazumov o partnerstvu. Res je, računsko sodišče je ugotovilo, da sredstva, ki so namenjena za dostop do virov, niso usklajena popolnoma s količino eh, rib, ki so bile ujete. Kot veste, ta, ti sporazumi o partnerstvu predstavljajo pomemben instrument za spodbujanje trajnostnega ribolova na mednarodni ravni. Zakaj? Tako omogočamo dostop do ribolovnih virov v določenih državah, ki, za katere se evropske flote zelo zanimajo. Ampak dostop imamo samo do tistih virov, kjer opažamo presežke tako da ne pride do prekomernega izkoriščanja staležev. Drugi element teh um, sporazumov v ribištvu pa se deloma nanaša na sektorsko podporo. Zagotavljamo um, podporo za trajnostni ribolov. Tako da spodbujamo tudi to. Države prejemnice seveda pogosto želijo določen znesek in v zameno za ta določen znesek eh, nam omogočijo dostop do njihovih eh, ribolovnih virov. Odkar je bilo objavljeno poročilo in odkar eh, imamo pogled v to analizo, poskušamo popraviti in znižati znesek, ki ga plačamo za dostop do virov. Želimo uskladiti, da bo ta znesek usklajen z dejanskim dostopom. Opravili smo tudi revizijo mm, skupaj z partnericami in te partnerice včasih ugotovijo, da izneski, ki jih mi želimo plačati, spah ne zanimajo več. Potem pa so tu tudi druge države, v drugih delih sveta, naprimer v Aziji, ki so zelo pripravljene sprejeti takšna sredstva in ne zastavljajo nikakršnih dodatnih vprašanj. In glede na to, mm, sicer ne zagotovimo vedno, da znesek, ki ga plačamo, odgovarja sredstvom, ki virom, ki so nam na to na voljo, ampak potem lahko razmišljamo o popravkih za prihodnja leta ali kaj podobnega. Uh, Je pa treba razumeti, da se partnerstva na področju ribištva enkrat končajo in jih je treba revidirati. In eh, ob eh, reviziji poskušamo v razprave vnesti tudi ta vidik. Seveda pa to ni opravičilo za to, da odstopamo od načela, da moramo dobiti ustrezna, ustrezne povratne storitve za denar, ki ga plačamo. Jasno je, da države partnerice na to gledajo drugače in eh, da so se zadeve spremenile ter da bodo nekoliko časa potrebovali te države, da se na spremenjene razmere eh, odzovejo, da pa želimo, da naši zneski odgovarjajo količini rib, ki nam je na voljo. In ja, to bomo unesli v naše razprave, bomo pa videli, kakšen bo odziv naših partneric, ko bomo zares poskušali izpogajati nove sporozume, ko bodo stari prenehali veljati. Najlepša hvala, nadaljnih eh, pripomb eh, ni, tako da gospod poročevalec za konec torej vidno spet nam odšitajo, da moderne evropske ribiške ladje, in to je samo majhen del ribiške flote, torej v tretjih državah, jih zanima predvsem tuna, torej da te um, um, ladje ulovijo več, eh, kot eh, smejo in potem to obračunajo in preostanek plačajo na tretjih trgih tuna pa ima seveda visoko ceno. Ali eh, obstaja možnost, da bi to odpravili in sicer, da te moderne ladje ne preprečujejo majhnim ribičem izvajati svojega posla in da se ne dogaja to, da tuno prodajajo na tretjih trgih v bistvu na črno po visokih cenah, temveč da imamo kompletno evidenco o tem, kaj je bilo ulovljeno in kje je bila izkrcana riba. No, to je prav isto burjeno, na vsak način to je zelo pomembno. Dva vidika, naprimer eh, vrste kot so tuna, to so migratorne vrste in v pristaniščih seveda tudi nadzirajo količine. E, tisti, ki lovijo to ribo, morajo upoštevati omejitve. Seveda lahko rečemo, da mogoče se ne držijo teh meja, vendar obstaja tudi nadzor nad tem. In Evropska unija je izvaja ta nadzor Eh, ko ribiška plovila EU lovijo tudi v vodah tretjih držav, eh, torej na južnem, v južnem Pacifiku ali Atlantiku, te ladje kljub temu nadzira EU. In če izvest za take primere nas prosim obvestite o tem, seveda moramo biti eh, vedno pozorni in eh, paziti na to, da se spoštujejo pravila. Hvala. Eh, eh, torej hvala eh, tudi za to, da so sodelavci odgovorili na ta vprašanja. Na nekatere vprašanja ste odgovorili danes sami, ampak tudi drugače pošiljate sodelavce. Torej, pomembno je, da vidite, da beremo dokumente, ki jih oblikujejo vaše vaši generalni direktorati. Ostajamo še naprej v stiku. Želim vam veliko uspeha pri nadaljem delu in hvala za to, da ste prišli v naš odbor. Sedaj pa nadaljujemo z 11. 11. točko, posebno poročilo. Um, to je uporaba nepovratnih sredstev v agencijah. Denis De Jong bo poročal. Um, naš poročevalec Remante Sancius eh, pa je predstavnik Evropskega sodišča, ki je prvič med nami in ki bo eh, poročal. Hvala, gospo, gospa predsednica. Veliko veselje mi je, da sem lahko tu in da lahko predstavim to poročilo. 30 seconds of mess <laughs> will not <laughs> make us sit. Uh, torej, malo počakamo, da se pomiri v dvorani. Uh, le, le, le. Bom enostavno nadaljeval. Moj privilegij je, da mi ni treba povedati kaj dosti, kaj ti pripravili smo delovni dokument, ki je zelo informativen in ki um, vsebuje vse temeljne podatke. Um, sam bi želil usmeriti, želil usmeriti vašo pozornost na nekaj načelnih točk. In prvič je to namen revizije. Zelo pomembno je, da upoštevamo, da smo revidirali samo upravljalsko stran um, nepovratnih sredstev. Uh, nepovratna sredstva so pomembna za dosego ciljev Evropske unije in za politike posameznih agencij, vendar nismo analizirali socialno-ekonomskih posledic nepovratnih sredstev in učinkov, temveč um, mi smo se Eh, osredotočili na splošne zadeve upravljanja s temi sredstvi. In druga stvar je to, da smo izbrali pet agencij iz cele vrste agencij, ki se poslužujejo tega finančnega urodja za izvajanje evropske politike in sicer dve. Um, dva velika plačnika in dva najmanjša plačnika in eno agencijo, ki je nekje na sredini. Tako da imamo nekako reprezentativen vzorec za to, kako se ravna z nepovratnimi sredstvi. Mislim, da lahko ne, da bi katero koli od agencij eh, krivili in ne, da bi zdaj šli v eh, podrobnosti upravljanja nepovratnih sredstev v posameznih um, agencij, to bi bil predmet uh, posebne analize in posebne razprave, ampak mislim, da nam je uspelo najti splošne točke, ki so lahko koristne za vse agencije v prihodnosti in uh, tudi za druge organe, ne samo evropske, temveč tudi za agencije v državah članicah, ki uporabljajo nepovratna sredstva kot finančni instrument. Naša, naši splošni zaključki so, da so revidirane agencije izplačevali nepovratna sredstva v skladu s pravili. To je majhna pozitivna novica. Um, ob tem neprijetnem vremenu zunaj. Seveda imamo določene pripombe in zelo na kratko jih bom naštel tri, ki so po mojem tudi najbolj pomembne in sicer prva. In to se nanaša na načrtovanje, načrtovanje finančnih instrumentov, ne samo na povratna sredstva. Naša ugotovitev je, da ne izberemo naj, vidno najbolj pomembnega urodja za dosego določenega cilja. Nepovratna sredstva mogoče niso najbolj učinkovit instrument vidno. Včasih eh, bi bilo priporočljivo um, uporabiti javna naročila ali tudi bolj um, enostavne metode, kot naprimer eh, sporazume o um, storitvah. Ampak um, Um, torej pri oblikovanju politike bi bilo treba odločiti, ali so nepovratna sredstva najugodnejša najugodnejši instrument. Nekatere agencije imajo seveda tudi omejitve glede uporabe drugih metod za financiranje svojih dejavnosti, to je bilo upoštevano in zato ponovno torej ponavljam, da ne um, obravnavamo dejavnosti posameznih agencij in tudi ne krivimo nobeno od agencij. Druga stvar se na, nanaša na fazo izvajanja in tu smo ugotovili, da nekatere um, agencije delujejo v okviru finančne uredbe, druge pa imajo svoje um, pravne inštrumente in postopki, Eh, včasih niso zelo jasni in pregledni in to lahko vodi do kršitev enake obravnave. Um, um, tistih, ki um, kandidirajo za ta nepovratna sredstva, včasih, ko gre za najetje strokovnjakov za zelo nujne in ključne zadebe, um, eh, ni dovolj baroval, um, pred navskriži interesov in sicer iz različnih razlogov. Včasih ni dovolj časa, včasih pa pravila niso zelo jasna, vendar priporočimo, da se to reši na nek način. Kaj, in, torej, v tem poročilu dajemo priporoči, eh, priporočila, ki bi jih lahko enostavno preoblikovali v pravila agencij. In tretja, zelo pomembna stvar je spremljanje, monitoring. Menimo, da agencijam primankujejo sistemi eh, spremljanja, predvsem nadzora učinkovitosti nepovratnih sredstev um, predvsem glede na doseganje ciljev. In tu smo pozvani vsi, tudi zakonodajalci Evropske unije, da storijo več in moramo si um, nadaljevati. Na, na, um, prizadevati še naprej v tej smeri, vendar nasplošno je naša ugotovitev, da um, so eh, revidirane agencije eh, delovale v skladu s pravili. Deloma so agencije tudi že pripravljene prevzeti naše predloge. In hvala za vašo pozornost in radi bomo seveda tudi odgovorili na vprašanja, če so vprašanja v zvezi s tem. No, govorimo o 740 milijonov, milijonih evrov, to je zelo veliko denarja. Denis De Jong eh, dobi besedo. Hvala. Velika zahvala eh, gospodu Sačiusu in računskemu sodišču. To poročilo je zanimivo iz več vidikov. Prvič zato, ker gre obravnava agencije in agencije so decentralizirane. Eh, in zato zahtevajo posebno pozornost, ko gre za računovodstvo in za odgovornost. In mislim, da je tudi ta izbor eh, bil dober, da ste izbrali torej pet agencij eh, različne velikosti, tako da si lahko ustvarimo sliko. Um, uh, agencij, ki porabijo veliko denarja in ki porabijo manj uh, nepovratnih sredstev. Potem druga točka, zakaj je ta, to posebno poročilo zanimivo, je ta, da uh, mislim, da je Poudarek na tem, in to je pomembno za naš uh, odbor, na eni strani želimo imeti um, enostavne instrumente, ki ne povzročajo velikih administrativnih stroškov, bodi si za agencijo, bodi si za prijemnika, obenem pa se zavidamo pomene preglednosti, eh, preprečitev konfliktnih in, eh, in, in eh, skriži interesov, predvsem, ko gre za agencije, ki so daleč od Bruslja in to je pogosto tako in zato zaslužijo, um, um, da si jih natančno ogledamo in predvsem tudi upravljanje, ki temelji na uspešni uporabi denarja. In napetosti so med različnimi vidiki, da navedem um, en primer ali dva, popolnoma uh, razumem, če slišimo, da je treba ex ante ovrednotiti idejo, kar želiš, doš, želiš doseči in kateri instrument eh, bo najbolj primeren za to. Eh, nekatere agencije imajo možnost, da izbirajo med nepovratnimi sredstvi javnimi naročili ali tudi, da grejo v zunanjo. Um, um, um, torej v, v eh, vključitev zunanjih sodelavcev. Um, ampak slišimo, da agencije tega ne preverijo vedno in tudi ob koncu, da se um, vrednotijo rezultati um, uh, in uspešnost rezultatov, to je pomembno. Obenem pa mislim, da če rečemo, tako kot pravi računsko sodišče, da se preredko uporabi javno naročilo, eh, tam, kjer bi se to lahko izbralo, potem menim, da moramo vendarle tudi upoštevati eh, to, da evropski postopek javnih naročil traja zelo dolgo in mm, vključuje številne korake, da je to dolg postopek in včasih je treba ravnati hitro in eh, uporabiti javna naročila za to, to pač ne gre. Predvsem tudi, ker se nepovratna sredstva zagotovijo hitro za posebne postopke in v finančni uredbi je to tako opredeljeno, seveda je treba preprečiti na vzkrižje interesov in tudi pomankanje preglednosti, vendar obenem je to lahko tudi učinkovit ukrep eh, za to, da, biš, da dobiš nepovratna sredstva res eh, za namen, kjer je to pač najbolj primirno, primern instrument. Eh, torej dve stvari. Včasih ni agencija, temveč komisija tista, ki bo morala ukrepati, kaj ti uredba za agencijo včasih predvideva samo nepovratna sredstva in eh, bi bilo treba spremeniti torej uredbo, da bi se omogočila tudi javna naročila ali eh, drug, kak drug instrument in druga pripomba. Uh, vedno moramo upoštevati tudi upravne stroške in hitrost postopkov. To ne pomeni, da ugotovitve sodišča niso relevantne. Ravno v primeru agencij je odgovornost zelo pomembna točka in to vključuje poročanje na osnovi uspešnosti o uspešnosti. Tudi v svojem delovnem dokumentu um, um, to piše in sicer 14 e, točk se bo je moje poročilo in to ne bi bilo vključeno tudi v postopek razrešnice. Hvala lepa. Um, um, računsko sodišče je pripravilo odlično poročilo in dobro je, da slišimo nekaj pozitivnega po dolgem času, ampak vendar eh, odbor za proračunski od, eh, nadzor eh, najde vidno nekaj, kar je možno tudi kritizirati in zato smo tudi tokrat našli dovolj stvari, ki bi jih bilo možno še izboljšati. Želim pa povedati naslednje. Razrešnica je en del eh, eh, eh, zadeve, poročilo pa drugo. In dobro je, da imamo ta dva vidika, pet agencij, ki ste jih izbrali. Mislim, da je to bil zelo dober pristop, kajti te agencije zelo dobro um, um, reprezentirajo vse evropske agencije. In tisti, ki je izbral te agencije, je imel zelo srečno roko. Hvala tudi Denisu Jungu, rekel je, da eh, bo kratek. Um, Um, jaz sem hotel postaviti veliko vprašanj, ampak on jih je že veliko, um, jih je že veliko um, postavil. Um, um, mislil sem, da bodo tu predstavniki agencij in pravzaprav sem hotel agencijam postaviti vprašanje, kar pa sedaj ni možno. In zato. Eh, moral najti ti odgovore na drugačen način. To poročilo ni presenečenja. O agencijah in nepovratnih sredstvih eh, govorimo v odboru že zelo dolgo. V razpravah o razrešnicah že dolgo ugotavljamo, da Eh, so včasih problematična ex ante in ex eh, in post eh, vrednotenja. Torej, sprašujem agencijo, agencijo bi vprašal, ali mi lahko pove, zakaj daje prednost tej, temu inštrumentu in kako zagotoviti v okviru predhodnega prebivanja vrednotenja, da bo uporaba sredstev učinkovita. To je nekaj, kar mi je zopet zelo pri srcu. Nekatere agencije so že izboljšale način uporabe nepovratnih sredstev, druge agencije pa še delajo na tem. Razen tega želim vedeti, ali agencije pri nagnadnih vrednotenjih že Eh, so dokončno izoblikovale eh, sistem poročanja. Jaz eh, sem pogosto na obisku v agencijah in zadnje vprašanje in pri tem mi boste mogoče lahko pomagali. Kako agencije zagotavljajo, da se nepovratna sredstva uporabljajo smotrno, in da pomagajo doseči cilje, politične cilje agencij. To ste omenili tudi sami. Prvič ne vem natančno, kako se uporablja ta denar, kako se konkretno uporablja. In mislim, da bi morala komisija bolje specificirati, kaj si pravzaprav želi od teh agencij. Tako sem želel prispevati k razpravi. Hvala razposlali bomo rok za predložitev vprašanj agenciji. Agencija namreč danes ni tu, agencije niso tu in pristojnim agencijam bomo potem posredovali ta vprašanja. Tudi meni se ta situacija ne zdi srečna, ampak ker je horizontalno poročilo, ne moreš zahtevati, da tu koraka 33 agencij. Kolega Gajar je na vrsti naslednji. Hvala. Inštrument razrišnice je nekaj, kar nam je na voljo in seveda lahko v okviru razrišnice postavimo vprašanja agencijam in to naj bi tudi storili najprej. Eh, hvala računskemu sodišču za to poročilo in tudi Denisu Dejongu za zelo uravnoteženo poročilo, po mojem mnenju. Eh, to so predlogi, ki, eh, s katerimi se strinjam, z vsemi. Pravzaprav tudi nimam nobenega vprašanja, temveč samo nekaj eh, komentarjev. Kot odbor za proračunski raz, nadzor moramo razmisliti o tem, kako bomo naprej obravnavali temo agenciji. Najprej, situacija pri agencijah je neverjetno dinamična. um, politična težišča se spreminjajo in nove agencije nastajajo, naprimer za telekomunikacije, za energijo. Nekatere agencije, naprimer v zvezi z migracijsko krizo, dobivajo nov pomen, pomen in tudi Frontex eh, bo mogoče popolnoma spremenil svoj značaj. Vse to je lahko povezano s težavami. To sicer ni nujno, ampak lahko se to zgodi. Kaj ti, če se, če dobijo agencije nove naloge ali če nastane nova agencija z ne um, izkušenim par, um, osebjem, um, tu se lahko zgodi, da se zgodijo napake. In zato moramo upoštevati ta dinamičen razvoj v svojih razmišljanjih, vendar moramo tudi skupaj razmisliti o tem, kako agencije, predvsem nove, oziroma agencije, katerih značaj se spremenja, kako jih podpreti pri reševanju problemov. To ni naloga Evropskega sodišča, tako ni zamišljena njegova eh, naloga, ampak sem pa. Uh, Um, strinjam se s kolegom Stehovskim, to je naloga komisije. Komisija ima nadzor nad tem, da um, um, poskuša pomagati tem agencijam in zato ni lepo, da smo imeli um, um, um, tako situacijo, da je bilo treba zmanjševati um, število zaposlenih eh, zaradi tega um, tako imenovanega redeployment pool. In pogovarjal sem se z nekom, ki je nujno potreboval strokovnjaka, ki mu ga je dodelila komisija, obenem pa smo ga mi potem kritizirali, ker je Evropski parlament moral ugotoviti, da mislim, da je šlo za eh, neko javno naročilo pri agencijah, da se ta problem ni eh, reševal na strokovni način in mi smo zahtevali nekega strokovnjaka in eh, generalni direktor mi je rekel, če zaposlim strokovnjaka, ne morem, ker ste mi vi dali nalogo, da moram nekoga zaposliti, ki se spozna na finančno upravljanje. Torej, če govorimo o osebju agenciji, potem moramo vedeti, da moramo včasih eh, tudi od majhnih agencij zahtevati, da predvidijo osebje za finančno upravljanje, to se mi zdi prav, ampak to pomeni, da obenem ne more biti tako, da če ima osebje definirane naloge, ki ni eh, naloga agencije, da eh, moramo to pri, popraviti tudi pri zaposlovanju v okviru agencije. Um, deloma so, gre za stare agencije, ki so drugače organizirane kot nove. Hvala za tvojo informacijo, Denis, da če spreminjamo uredbe, gotovo bomo spet kdaj morali spremeniti te uredbe, potem moramo paziti, da bo temeljna uredba spremenjena tako, da eh, bodo bistveni elementi, da bo bistvene elemente možno prilagoditi tudi v ostalih uredbah. So, uh, much, chair, not... Hvala, gospa predsednica. Uh, saj ni treba kaj dosti dodati. Argumenti, eh, ki so zapisani v delovnem dokumentu gospoda De Jonga, s, tem, z njimi se strinjam, pomembno je, da agencije, torej ne računsko sodišče, temveč eh, pri računskem sodišču so ljudje, ki ekspost analizirajo, ali je vse bilo v redu ali ne. In mi uh, temeljito opravljamo to nalogo na dogmatičen način, ampak seveda moramo vsi razumeti, da naj bi eh, imeli neko ravnovesje med kompleksnostjo postopka in tudi eh, temeljitostjo postopka in cilje, cilji, ki naj bi jih dosegli. Včasih postopek stane več, kot si lahko privoščimo plačati za določena politična področja. Potrebujemo pravno ravnovesje. Vse inštitucije, ne samo računsko sodišče, ki bo to skrbno nadziral, temveč tudi komisija, ki je zakonodajalec in so zakonodajalec Sveta Evropski parlament, morajo se resno lotiti te zadeve in vaša, eh, vaše mnenje bo tudi slišano. Torej, osebno se strinjam skoraj vsem, kar je bilo rečeno, gospod Stehovski, seveda vsak mora opraviti svoje delo in ta delitev odgovornosti je nadaljne načelo. Na ki ga moramo spoštovati, če želimo biti učinkovita organizacija. Um, in želim si, da bi Evropska unija bila najuspešnejša organizacija na svetu. Hvala za to, da ste prebrali to poročilo in hvala tudi poročevalcu. Help, we'll so. we'll, we'll no, če boste molili za to, da bi bili najbolj učinkoviti, upam, da bo zaleglo. Sedaj pa še poročevalec. Hvala, bom zelo kratek. Uh, vsi se strinjamo. E, in to je splošni e, po, uh, zaključek današnjega s, sestanka. Agencijam in tudi komisiji bomo, postali, uh, bomo poslali um, vprašanja, ki so bila postavljena že v tej razpravi. Zato bomo tudi objavili Eh, roke. S tem smo končali javno sejo. Eh, zahvala velja vsem, tudi računskemu sodišču. Hvala. Hvala, da ste sodelovali. Hvala vsem. Sedaj še sedi, sledi sestanek koordinatorjev. Vsi, ki um, ni. Uh, ne bodo sodelovali na seji koordinatorjev, pa lahko zapustijo dvorano, s tem je končana javna seja.